Bonjour. Je vous remercie de prendre place. Hvala lepa, da ste zasedli svoja mesta in nadaljevali bomo z našim zasedanjem odbora z glasovanjem. Na to pa izmenjava mnenja z komisarko gospo Ferreira. Naše prvo glasovanje se nanaša na razrešnico za leto 2018 gre za splošni proračun. Osnutek eh, je bil predstavljen decembra eh, in iz pogajanjih je bilo deset kompromisnih predlogov sprememb med eh, političnimi skupinami. Ali želi naša poročevalka kaj dodati, preden začnemo z glasovanjem? Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so predstavili predloge sprememb. Skušala eh, sem upoštevati vse predloge sprememb in tudi najpomembnejše politične prioritete. Hvala lepa vsem za sodelovanje. Hvala lepa. Takoj prehajamo k glasovanju. Najprej kompromis ena. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Kompromis je sprejet. Kompromis številka dve. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Kompromis je sprejet. Kompromis številka tri. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Kompromis. Kompromis je sprejet. Kompromis štiri, kdo je za? Proti, vzdržani. Kompromis je sprejet. Kompromis pet, kdo je za? Kdo je proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. Kompromis šest. Za, proti, sprejeto. Kompromis sedem. Za, proti, sprejeto vzdržanje, sprejeto. Kompromis 9, eh, 8 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 9, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 10, za, proti, vzdržanje, sprejeto in sedaj bomo prišli k končnemu glasovanju. Zahvaljujem se vam, da eh, ste seboj prenesli glasovalne kartice. Prosim, da jih ustavite. Gre za proti. Pričeli bomo z glasovanjem. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. 31 za 4 proti. Čestitke poročevalki gospe Kutežar za odlično opravljeno delo. Sedaj pa prehajamo k glasovanju v zvezi z mnenjem Evropskega parlamenta glede spremembe sklepa Evropskega parlamenta in sveta v mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Koordinatorji so se odločili, da bodo pripravili pismo, eh, ki ga je pregledal eh, predsednik. Eh, nihče ni nasprotoval temu postopku, imamo enotno glasovanje, kdo je za oziroma glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Odlično. Sedaj pa bomo naredili kratek premor, kajti čakamo komisarko za kohezijo in reforme. In sledila bo izmenjava mnen s komisarko. In Naj vam povem, da bo razprava potekala tako, da bom najprej dal besedo koordinatorjem, potem bo komisarka neposredno odgovorila koordinatorjem, na kar bom besedo dal vsem tistim poslancem, eh, ki eh, bodo prosili za sodelovanje v razpravo. In komisarka bo potem v sklopu na koncu odgovorila na vprašanje poslancev. Dajem besedo, ne? potem pa naredimo premor in eh, bomo nadaljevali takoj, ko se nam bo pridružila komisarka. Je vous remercie de prendre. Najlepša hvala. Sedite prosim na svoja mesta. V veliko veselje mi je, da lahko danes v našem odboru v regiji pozdravim Elizo Ferreiro, komisarko za kohezijo in reforme. Eh, prvič ste v našem odboru od vaše eh, izvolitve 27. Eh, novembra 2019. In veliko veselje mi je, da ste danes z nami in uradno bi eh, vam rad sedaj tudi čestitev. Pet let skupnega dela je pred nami in čakajo nas številni in pa veliki izzivi še prav posebej eh, bo potrebno zaključiti pogajanja o večletnem finančnem okviru. In seveda je eh, potrebno zaključiti tudi z vsemi pogajanji o koheziji, o skupni ureditvi, o eh, Interregu, o programu FEDER. Torej, eh, vse to je pred nami in veliko odgovornost eh, nosimo za to, eh, da bo vsa ta zakonodaja sprejeta pravočasno. Na seji koordinatorjev naj bi do konca februarja eh, zaključili vse politične eh, trialoge oziroma pripravili. Eh, Kaj ti pričakujemo proračun, ki bo kos izzivom in ki ne bo zamrznil kohezijske politike. In čakamo tudi na odločitev Evropskega sveta. Eh, glede vseh členov, o katerih se moramo pogajati in ki niso del eh, pogajalske škatlice. Gre za vsa tista področja, ki so predmet soodločanja in Evropski eh, parlament je vsega, trdno odločen, eh, da bo zagotovil spoštovanje pristojnosti parlamenta kot so zakonodajalca. In potrebujemo skupno stališče Evropske komisije, Evropskega parlamenta in pa Evropskega sveta. Potrebujemo jasno stališče Evropskega parlamenta in mislim, da ga imamo. Eh, sprejela ga je konferenca predsednikov v Evropskem parlamentu. Zato, eh, gospa eh, komisarka, vas eh, danes prosimo, da pripravimo prehodna določila za obdobje 2021 za kohezijski sklad. Evropski parlament je namreč odločen da poskrbimo za ustrezna proračunska sredstva. Lahko pripravimo namreč najboljši možni program, tako kot eh, smo povedali že večkrat, ampak če eh, ne bomo imeli zadostnega eh, proračuna, potem seveda tudi ne bomo mogli uresničiti naših ciljev proračun, ki ga je predstavilo finsko predsedstvo, za nas eh, ni sprejemljiv. To smo že večkrat povedali in to danes še enkrat ponavljamo. In seveda upamo na boljše predloge eh, hrvaškega predsedstva. In Upam, da bo prišlo do premika. Poleg tega pa pripravljamo tudi prihodno generacijo eh, kohezijske politike. Želimo poskrbeti za pravičen prehod in sicer z skladom, ki bi lahko znašal tudi 100 milijard evrov. Eh, želimo nizkooglično gospodarstvo in želimo prispevati k znižanju toplogrednih plinov za 50 odstotkov do leta 2030. Gospa komisarka, najbrž si lahko predstavljate, da smo težko čakali na današnjo izmenjavo mnen glede na te izzive, ki sem jih izpostavil in eh, člani našega odbora vam eh, bodo zastavili številna vprašanja, še prav posebej o prihodnosti kohezijske politike, še natančneje pa o eh, uredbi eh, za pravičen prehod. Če se torej strinjate, bomo sledili naši običajni praksi in uh, sicer vam bodo vprašanja zastavili najprej koordinatorji, uh, ki jim boste potem neposredno odgovorili, potem pa se bo pričela razprava z uh, vsemi poslanci in na koncu boste odgovorili na vprašanja, ki jih bodo zastavili uh, člani uh, našega. Odbora, torej dajem takoj besedo Andrejo Novakovu v imenu skupine ELS. Razen, če želite podati uvodno izjavo. Eh, v nasprotnem primeru bomo kar takoj pričeli z razpravo. Andrej Novakov. Hvala lepa, predsednik, spoštovana komisarka. Spomnim se vašega zaslišanja, ko ste bile še kandidatka za komisarko za regionalni razvoj. Povedal sem, da je kohezijska politika in pa regionalni razvoj da bomo za to področje potrebovali trdnega, močnega komisarja. Takrat nisem vedel, da bo prišlo do takega trenutka. Takrat sem mislil, da je možno do takrat, ko bo hrvaško predsedstvo prevzelo posle oziroma uh, nemško, da bomo dosegli dogovor glede CPR pa večletnega finančnega okvira. Žal je prišlo novo leto z okusom raz, razočaranja. Jaz ne morem govoriti v imenu celotnega odbora, ampak rekel bi, da je skupen občutek med kolegi razočaranje. Razočaranje zaradi zamude in ta zamuda ne gre na račun parlamenta, temveč komisije zlasti pa je za to odgovoren svet. Vsi tukaj smo bili izvoljeni. Skoraj vsak teden se vračamo v svoje volilna okrožja, pogovarjamo se z ljudmi, ki so volili za nas in ti enostavno ne morejo razumeti, zakaj toliko zamujamo, zakaj ne moremo sprejeti ključne uredbe. Ne razumejo, zakaj svet nima mandata stališča in zakaj vse čas dajemo nekaj v to pogajalsko škatlo, nekaj vzamemo ven, tudi sam tega včasih ne razumem. In ne morem zameriti ljudem, da so jezni. Mislim, da je zdaj ključni trenutek za to, da sprejmemo načrt B, kako iti naprej. In zanima me, kakšen načrt B imate vi pripravljen, kaj se bo zgodilo, če bo sedanje programsko obdobje eh, podaljšano za eno leto, pa da se bo v tem dodatnem letu sprejel MFF oziroma uredba o tem. Ne glede na to, kakšna odločitev bo sprejeta, moramo biti pogumni zdaj. Jasno in dobro moramo razložiti, kakšne so stvari. Euroskepticizem se bo še povečal in menim, da moramo razložiti položaj, v katerem smo in to je položaj, v katerem Unija spet se ne more odločiti oziroma sprejeti odločitve glede poti naprej. Veliko drugih kriz imamo, s katerimi se moramo ukvarjati in ne smemo ustvarjati nove krize. Hvala lepa. Andrej, la... Najlepša hvala. Ja, sedaj pa dajem besedo komisarki. Uh, spoštovani predsednik, spoštovani minister Novakov, spoštovani bivši kolegi. Vsem najprej želim srečno novo leto, s to željo bi začela. Cenim povabilo in eh, zahvaljujem se vam za to povabilo, kajti zame je zelo pomembno, da sem v stalnem stiku s poslanci, da vam prisluhnem. Glede vprašanj, ki ste jih zastavili, gospod Novakov, vsi delimo to zaskrbljenost, kar se tiče časovnice, časovnice, organizacije, postopkov glede naslednjega podpornega obdobja. Ravno sem izvedela in sicer eh, iz prve intervencije predsednika odbora glede stališča parlamenta. Kaj mi je storiti? Najprej moram razumeti in razumeti, ugotoviti, kako lahko skupaj zmanjšamo stroške razvoja naslednjega obdobja financiranja. Preprečiti moramo, da bodo ljudje oziroma deležniki, ki imajo korist od kohezijske politike, da bodo blokirani. Kako lahko to naredimo? Malce me je presenetilo to stališče. Razmisliti moramo z ustreznimi oddelki, kadri in pa z vami, kako znižati stroške. Seveda mi želimo podpreti vse nas. Kaj lahko storim jaz? Um, dosežem lahko kompromis z vami, kar pomeni, da bomo takoj začeli delo s službami in pa seveda z vsemi vami, ki, se, ki sodelujete pri um, teh odločitvah. Seveda, znižati moramo stroške, eh, tukaj moramo pomagati malim in srednjim podjetjem, eh, regijam, občinam. Seveda se razume, da želimo pospešiti zadeve, vendar pa želimo zadeve pospešiti na ustrezen način, ne kar tako. Seveda tudi nas skrbijo iste zadeve. V naših rokah, v rokah e, so zakonodajalcev, je zdaj, da dokončamo res e, zadnje korake. Položaj je tak, kot je. Jaz res ne morem komentirati dela drugih institucij, zato bom se samo oziroma sem se seznanila z informacijami, ki ste mi jih podali. Na podlagi tega bom skušala pripraviti najboljši možen način, da bomo prešli to obdobje, ne da bi ogrozili namena naših politik. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo uh, socialistom. Uh, najlepša hvala. Gospa Krel, uh, hvala lepa gospe komisarki in hvala lepa um, za to, da ste prišli k nam. Uh, Želim vam veliko uspeha v tem letu. Strinjam se z mnenjem gospoda Novakova eh, in za njegovo zaskrbljenostjo. Povsem odkrito lahko rečem, da sem že v zadnjem mandatu imela zadovoljstvo, hkrati pa eh, tudi eh, veliko obvezo, da pripravim vse, proračunski eh, osnutek eh, in sicer za večletni finančni okvir. Tokrat za pogajanji zaostajamo eh, bolj kot lekoli prej in veliko je točk v pogajalski škatlici, o katerih se še nobeno predsedstvo ni želelo pogovarjati. V drugi polovici leta od septembra do sredine decembra bomo imeli Eh, torej tisto obdobje, ko se bomo morali pogovarjati o 50 odstotkih kohezijske politike. To ne bo delovalo. In to eh, samo pod pogojem, da bomo dobili predlog za kohezijsko politiko, ki bo vsaj eh, deloma sprejemljiv. Potem je tukaj tudi eh, predlog eh, za sklad za pravičen prehod. Potrebujemo dodatna sredstva, eh, potrebujemo sveža sredstva in to zaenkrat v predlogu sploh še ni vključeno. Potrebujemo zelo resno prehodno obdobje za kohezijsko politiko. In sicer so obdobje 2020-2021 in, 20 eh, in komisija eh, se je o tem že dogovorila z odborom za kmetijstvo in imamo gotovost, da bodo kmetije dobili izplačila tudi v obdobju 2020-2021. Mislim pa, da moramo podobno storiti tudi za kohezijsko politiko, kajti tudi, če bi nam uspelo do 15. decembra zaključiti vsa pogajanja, to še ne pomeni, da bomo z 1. januarjem 2020 lahko pričeli z izvajanjem kohezijske politike. Zelo dobro vemo eh, tudi sami, da smo imeli v tem eh, proračunskem obdobju leto in pol do dve leti zamude, čeprav smo zaključili decembra. Če želimo eh, regijam vsaj deloma zagotoviti možnost, da bodo lahko nadaljevali za svojim delom, potem potrebujemo prehodna določila. In eh, to je še toliko pomembneje zaradi tega, ker ne moramo preprosto izgubiti leto ali dve eh, za financiranje zelenega dogovora. V trenutnem obdobju moramo nadaljevati z bojem proti podnebnim spremembam, eh, z varstvom okolja in tako naprej, če tudi še nimamo dogovora o splošni uredbi za kohezijsko politiko. Na vsak način se moramo bolje pripraviti, sicer eh, se bomo znašli v velikih težavah, tako v parlamentu, v komisiji, kakor tudi v regijah. In še eh, dodatno vprašanje, kratko dodatno vprašanje, ki se nanaša na sklad za pravičen prehod. To je zelo specifično vprašanje, ampak mislim, da eh, bomo morali na to vprašanje k malu najti tudi odgovor, kaj ti pristojnosti eh, niso eh, zgolj v rokah Evropskega parlamenta. In vprašanje je, če v neki premogovniški regiji ali pa v neki drugi regiji, ki je energetsko zelo intenzivna regija, ki ima industrijo z visokimi izpusti oglikovega dioksida, Če eh, torej eh, obravnavamo takšne regije, se moramo zavedati tudi, da so v teh regijah velika podjetja, ki jim bo potrebno eh, pomagati in seveda bo potrebno spremeniti tudi določila za pomoč. Zanima me, ali bi lahko vedli zlato pravilo, to je moja skupina že zahtevala in sicer, bi to pomenilo, da bi sredstva za ulaganja, ki naj bi jih namenili za zeleni dogovor, ne bila upoštevana pri eh, zadolževanju. Kako eh, pa vi gledate na to? Kakšno je stališče Evropske komisije? Hvala lepa, Konstance Krel. Sedaj pa dajem besedo komisarki, gospi Ferreri. Hvala lepa. Vrnila se bom k odgovoru, ki sem ga že dala gospodu Novakovu. Vsi mi moramo pod pritisk na nek način postaviti svet, tako da bo sprejet končni dogovor o MFF-u. Zato smo se borili, to smo zahtevali. Razumem pa lahko stališče parlamenta v zvezi s tem. Ugotoviti moramo, kako bi bilo mogoče razviti, zasnovati elemente, na katerih smo delali v smislu ored oziroma pravil in pa metod upravljanja. Zgodi se lahko, da bo strategija delovala, naenkrat bo prišlo do končnega dogovora v zvezi z večletnim eh, finančnim okvirom, kot ste dejali, mi smo se za to odločili, do zdaj pa se še zadeva ni uresničila. Res je, zadeve je treba pospešiti. In v teh okoliščinah se ne smemo znajti brez ustreznih določb, ki jih bomo lahko uporabljali. Države članice je treba informirati, pomagati jim je treba, da se bodo znale organizirati. To je neka vrste prehod, na katerem moramo delati, o tem moramo razpravljati sicer eh, to zdaj ni ustrezen eh, okvir za to, eh, treba je organizirati nekaj tehničnih sestankov v zvezi s tematiko. Vseeno je pomembno, da bomo napredovali tudi pri uredbah, ki so zdaj v delu. To bi morali narediti že pred Božičem. Pomembno je, da se to delo ne zaustavi. Omenili ste nekaj elementov, kot da nimo dodatna sredstva. Res je, gre za dodatna sredstva. Eh, Veliko krat je to zapisano v predlagani uredbi glede sklada za pravičen prehod. Večkrat smo zapisali, da se bomo borili za dodatna denarna sredstva. Novi problemi pomenijo nov denar. Sklad za pravičen prehod je zasnovan na podlagi predloga komisije. Poleg tega imamo še 7,5, ki je več kot 4,8 iz leta 2018. To je znesek, ki ga je zahteval parlament se pravi, takratni predlog je izhajal iz zahteve parlamenta, da zdaj govorimo o dodatnih sredstvih in osnovna načela so postavljena. Omenili ste še druge vidike, med drugim pravila glede državne pomoči. V okviru sklada oziroma mehanizma za pravičen prehod smo predvideli tudi možnost, um, da se pomaga nekaterim industrijskim podjetjem, zlasti pri izvedbi prehoda, tudi če gre za velika podjetja. Ne bomo se usmerili samo na majhna in srednje velika. Seveda, te je treba podpreti pri uresničevanju diverzifikacije, ampak tudi velikim podjetjem je mogoče pomagati pri prehodu. To tudi je že sprememba. Kako to razširiti v smislu zagotavljanja večjega manevrskega prostora, ko gre za pravila o državni pomoči. S tem se bomo morali še spopasti, pregledati bomo morali ta pravila, kaj ti okvir, eh, na katerem oziroma okvir, v katerega delamo, je okvir, ki ga omejujejo elementi regionalne in kohezijske politike. Preprečiti moramo to, da bi uporabili problematiko zahtev glede sklada za pravičen prehod in da bi se popolnoma odprli brez kakršnega koli nadzora. Se pravi, da bi popolnoma odprli pravila glede državne pomoči. To je problem, ki ga bomo obravnavali z eh, Margaret Verstager. Skušali bomo ugotoviti, kako čim bolj natančno izdelati pristop. Ne smemo pozabiti, da ne moremo imeti po eni strani držav, članic, ki si bodo lahko privoščile financiranje velikih podjetij, kajti to lahko ustvari negotovosti, neuravnoteženosti v manj razvitih, revnejših regijah. To je ta, drugi, ta druga stran um, zgodbe. Gre za to, da se odprejo trenutno zelo stroga pravila v um, predlogih uh, pravi, um, ured. Sklad za pravičen prehod seveda zahteva natančno, odprto razpravo s komisarko Festager, tako da bomo res vedeli, kaj želimo narediti in da ne bomo z razreševanjem enega problema uh, ustvarili še drugega. Uh, Glede zlatega pravila, no tukaj bomo počakali na rezultate revizije pregleda, ki bo potekal februarja. V preteklosti smo o tem že govorili. Zlato pravilo je nekaj, o čemer bi morala Evropa resno razmisliti. To je moje stališče. Tukaj govorimo o odeležbi vsega, sredstev v velikem obsegu. In ko gre za uporabo nacionalnega prispevka, za te res velike obsežne spremembe, ki jih uh, zajema zeleni dogovor, je treba seveda pomisliti tudi na vidike stabilnosti in ustreznega ravnotežja. To so stvari, ki jih mora obravnavati komisija skupaj s parlamentom in svetom, seveda pa je potreben tudi eh, prispevek Pavla Čentedinja, tako da bomo skupaj ugotovili, kako oblikovati elemente zlatega pravila in eh, to bo narejeno na podlagi tega, kaj Evropa šteje za strateške naložbe. To je pomembno področje, v katerem moramo spregovoriti, povezano je z ogromnim obsegom dela, pomembno pa je seveda, kaj želimo povečati oziroma okrepiti in to je koherentnost celotnega sistema. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa Stefan Bižu v imenu skupine Renew. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobar dan, gospa komisarka. Vsi Tukaj se spomnimo besed, ki ste jih izrekli na eh, vaši predstavitvi v Evropskem parlamentu in eh, spomnimo se eh, vaših prizadevanj za to, da bi zagotovili odgovore za vse evropejce, ne glede na to, kje se ti nahajajo. Vsi se spomnimo vaših prizadevanj za to, da bi bile vse dimenzije Evropske unije vključene v našo politiko. Vsi, tako mi, kakor tudi vi, smo razumeli sporočilo, ki so nam ga poslali naši volilci na zadnjih volitvah. Rekli so, da želijo več Evrope, ampak eh, Evropo, ki eh, bo dejansko v eh, službi državljanov. In uh, mi smo pokazali, da smo zares razumeli to sporočilo, ampak uh, potrebno bo tudi odgovoriti na ta pričakovanja, kajti ne smemo pozabiti nobenega dela Evrope, pa naj gre tukaj za oddaljene regije ali pa za otoke še naprej proizvajamo eh, energijo z pomočjo fosilnih eh, verov, ki onesnažuje okolje, kljub temu, da imamo alternative, kot so sončna energija, vetrna energija in tako naprej. Ampak potrebujemo seveda podporo in to je pomemben eh, adut za Evropo poskrbeti moramo, eh, da bomo uresničili pariški sporazum, pokazati moramo, da ne gre za dobre namene, ampak da je zares prišlo do eh, sprememb in da sedaj obstaja možnost, da tudi kaj storimo. Države članice bodo same morale določiti, katere eh, regije izpolnjujejo vse pogoje, in poleg tega se je potrebno osredotočiti na območja, ki eh, potrebujejo ulaganja v eh, ekološki eh, prehod in tukaj lahko gre za najbolj oddaljene področje, za otoke ali pa za druge regije. Hvala lepa, Stefan. Prav imate. do konca si bom prizadevala eh, za to, da pomagamo vsem regijam, kjer bi gospodarski ali pa eh, socialni vpliv lahko bil prevelik. Na to se bom osredotočila tudi v svojem predlogu. Poleg kohezijske in pa kmetijske ovojnice je potrebno eh, poskrbeti tudi eh, za eh, sredstva iz sklada za prehod in potrebno je poskrbeti, da bodo do tega sklada imele dostop vse regije. Poleg tega pa je potrebno pravčiti tudi vpliv eh, na eh, industrijo, ki temelji na tako imenovanih umazanih energetskih verjih. Potem je potrebno zračunati tudi odstotek eh, izpustov, ki jih povzročajo posamezne industrijski veri in to primerjati z dodano vrednostjo industrije za posamezno regijo. Torej, gre za eh, gospodarsko eh, težo eh, industrije in pa za delovna mesta, ki so od te industrije odvisna. Poleg tega je potrebno izračunati posledice prehoda in potem smo upoštevali še en element in sicer gre za relativno bogatstvo posameznih regij. imamo uh, bogate regije v revnih državah eh, in uh, obratno imamo regije, ki lahko poskrbijo same zase in uh, tudi to je potrebno upoštevati. Poleg tega uh, pa je potrebno regije, ki jim bomo pomagali izbrati v tesnem uh, stiku z komisijo in potrebno je pripraviti načrt, ki bo v skladu z nacionalnim načrtom za energetski prehod. Eh, potem smo določili tudi meje, zgornje meje eh, za uporabo eh, novih sredstev. Nova sredstva je potrebno dodati k nacionalni ovojnici, k sredstvom iz regionalnega sklada za regionalni razvoj, iz sklada za kohezijo, kajti to ni ne nacionalni, ampak tudi evropski problem. In po mojem mnenju, gre eh, tukaj za skupne cilje, ki smo si jih eh, zastavili. Seveda. Pa je potrebno zagotoviti tudi, Eh, da bomo poskrbeli za ustrezno porazdelitev. Eh, neka zelo revna država ne more eh, seveda izčrpati vseh sredstev, zaradi tega moramo določiti omejitve zgornje in spodnje meje. Torej, omejitev je, zgornja meja je pri 20 odstotkih. Razumeti je potrebno, da seveda obstajajo regije, ki imajo zelo velike težave, ampak obstajajo pa tudi druge regije, ki so v podobnem položaju. Eh, to je to, kar jaz predlagam. Seveda pa eh, je sedaj eh, žogica na vaši strani, vi boste morali razmisliti o teh predlogih in hitro je potrebno najti rešitev. In to je seveda tudi povezano z tem, o čemer smo razpravljali prej. Zares je zelo, zelo pomembno, da najdemo končno rešitev. Razumem odločitve, ki jih je sprejel Evropski parlament. Seveda se želim o tem pogovarjati, vendar pa eh, na noben način eh, to ne pomeni, da bomo z skladom za prehod eh, imeli v rokah čudežno rešitev. Pogajanja trenutno niso zelo aktivna in ne moremo se zanašati na prehodna določila. Potrebno je zavihati rokave, kajti veliko je točk, ki so neposredno povezane z običajnim delovanjem Evropske unije in njenih politik. In zaradi tega obstajajo velika pričakovanja, predvsem v regijah. Eh, in eh, še prav posebej v tistih regijah, ki so eh, odvisne od teh sredstev za prehod. na osnovi izkušenj, ki smo jih že zbrali v uh, prihodnosti, moramo pripraviti načrte za, v preteklosti moramo pripraviti načrte za prihodnost. Potrebno se osredotočiti predvsem na revnejše države, kjer uh, ni prav veliko alternativnih možnosti uh, rešitev. Hkrati pa se je potrebno osredotočiti na tiste regije, kjer se pojavljajo novi izzivi. zmanjšati je potrebno eh, stroške za lokalno gospodarstvo, eh, za socialne zadeve in tako naprej. Upam, da bomo dobro sodelovali. Hvala lepa. Eh, sedaj pa skupina zelenih, gospod Niklas Nenas. Hvala lepa, komisarka, da ste spet prišli sem. Nekaj vprašanj bi imel glede sklada za pravičen prehod, kot je bil predstavljen prejšnji teden v Štrasburu. Prvo vprašanje. Mislim, da lahko govorimo o menu vseh tukaj in tudi vseh v regijah, ki prejemajo financiranje. Mislim, da gre za zanimiv način za večkratno multipliciranje financiranja in predlagani so dobri ukrepi glede zasebnih vlagateljev, ki se zanimajo za posamezne regije. Ampak, ko pogledamo dejstva, da imamo 7,5 milijard, je pa to nekoliko nestabilen pristop oziroma um, šibek. Ali menite, da obstaja možnost za zagotovitev dodatnega financiranja oziroma mobilizacijo lastnega financiranja? Ali obstajajo možnosti povečanja finančnih sredstev preko MFF ali pa drugih verov Evropske unije? Naslednje vprašanje se nanaša na sofinanciranje strani strukturnih skladov. To je pomembno vprašanje. Vidim, kam greste s svojim predlogom, teoretično se z njim strinjam, ampak potrebna je velika skrbnost. Ne bi želeli, da bi denar iz ene regije bil vzet, zato da bi podprli premogovniške regije, da nimam. Ne moremo reči, da je ena regija pomembnejša od druge. Zato tudi na tej ravni potrebujemo strukturne sklade. In uh, moje vprašanje je, kaj nameravate narediti za to, da se bodo strukturni skladi uporabljali oziroma da se bodo uporabljali samo tisti strukturni skladi, ki bi že sicer bili namenjeni tem premogovniškim regijam. In kako boste ali oziroma ali boste zagotovili dodatno financiranje za sklad za pravičen prehod in nekaj več informacij bi rad glede sofinanciranja s strukturnimi skladi oziroma um, ja, strukturnimi skladi. Potem vprašanje bi imel glede dodeljevanja sredstev. Kakšna metodologija je izbrana? Zakaj dva, dve milijardi za Polsko, devet milijard za Nemčijo? Ne uvidim, kje je ključ za to porazdelitev. Zato bi prosil za pojasnilo glede uporabljenega ključa. prosil bi, če se to lahko zagotovi v obsežnejši obliki tudi eh, v pis, pisno. Konstance je postavila tudi vprašanje glede pravil o državni pomoči. Tukaj hodimo na res tankem ledu. Česa si ne želimo? Nihče nikomor v volilnih okrožjih ne more razložiti, da podjetja, ki so v zadnjih letih oziroma desetletjih uničevala okolje in nas spravila v težko stanje, kot smo zdaj, da so to podjetja, ki naj bi jih podpirali z družbenim denarjem za upravljanje oziroma izvajanje ukrepov blaženja in da naj bi zdaj dobila ta podjetja še dodatna sredstva za to, da bodo še naprej uničevala okolje. Mislim, da smo tukaj res na robu prepada. Seveda si ne želimo, da bi eh, ljudje kar tako izgubili delovna mesta. Želeli bi si, da bi jih obdržali. Ampak kako boste zagotovili, da državna poboč ne bo namenjena podpori podjetij, ki bi še naprej postopala po metodah, ki so že popolnoma um, zastarele? denar, ki se namenja preko državne pomoči, naj bi bil namenjen delavcem, ne pa delničarjem. Potem pa še vprašanje glede, glede pogojenosti. O predlogu, ki ste ga um, predstavili, in naj tukaj na hitro še omenim, da sem zadovoljen s predlogom, uh, dobre socialne ukrepe prinaša in dobro je, da ste uh, izključili na nek način financiranje fosilnih eh, goriv in vključili tudi jedrsko energijo. Ampak osnovnemu vprašanju, ko bomo opustili premog, ali boste zagotovili, da bodo vse regije, ki bodo predstavile svoj operativni načrt, nadzorovane strani komisije, ali imate nek eh, fiksen načrt, kako naj bi te regije bile obravnavane? Ne bi radi, da bi regija dobila sredstva iz sklada za pravičen prehod, obenem pa ne bo sploh izvajala prehoda. Kako bo komisija zagotovila oziroma dokazala, da bodo sredstva iz sklada za pravičen prehod dejansko dodeljena, če bo eh, regija resnično predložila izvedljiv in pa dober operativni načrt? Najlepša hvala za ta zelo natančna vprašanja, ki eh, sprožajo še veliko drugih vprašanj in pričakujemo vaš odgovor. Um, hvala lepa, gospod eh, Niklas Ninaš, za vsa postavljena vprašanja. Vaše prvo vprašanje se je nanašalo na financiranje Omenili ste 7,5, ki po vašem mnenju ne zadostuje ali mogoče ne bo zadostovalo. Razprave danes so se začele z izražanjem potrebe po ustreznem, dovolj velikem proračunu. In omenili ste, da so sredstva oziroma denar na področju, o katerem govorimo, bolj potrebna kot kadarkoli prej. Izpostavljeni smo silam zunaj Evrope, ki asimetrično vplivajo na različne regije oziroma na različne družbe v Evropi. Potrebujemo mehanizme, ki jim bodo zagotovile neko trdnost, sposobnost, da se bodo lahko uprli tem vplivom. In mi v Evropi imamo pred sabo velik izziv, ki bo tudi zelo drag. Zeleni dogovor je drag. Parlament je predlagal v letu 2018 znesek v višini 4,5. Nam se zdi, da je potrebno nekoliko več, zato smo predlagali 7,5, se pravi še nov oziroma svež denar. Če nam bo uspelo pridobiti več, eh, bo to seveda dobro, mislim, da so potrebe še večje. Ampak to bomo videli, ko se bomo ukvarjali s specifičnimi problemi v posameznih regijah. Res je, zagotovili bomo svež denar. Razsežnosti zelenega dogovora ne moremo obvladati samo z javnim financiranjem ali samo z dodatnimi sredstvi. Vse to je del res velikega svežnja, ki ga ustvarjamo v Evropi. Potrebujemo zasebna sredstva, zasebni denar. Na trgu je likvidnost visoka in ta likvidnost pravzaprav išče priložnosti za vlaganja. Mi smo tisti, ki se moramo odpreti, ki moramo trgom pokazati, kaj je mogoče izvesti in to na dobičkonosen način. Mislim, da moramo dobro razmisliti o vidiku delovnih mest, malih in srednjih podjetij, o vidiku ekonomskih dejavnosti, ne pa samo špekulirati o prihodnosti. Če bo možno zagotoviti več, dobro, v tem trenutku pa se nam zdi, da govorimo o razumnem obsegu vlagan, zlasti, če bo ta obseg vlagan mogoče povezati z vsemi drugimi predlaganimi elementi. Zlasti bomo vlagali v financiranje vlagan, preko podpor EIB oziroma instrumentov EIB. Ne glede na to, ali bomo govorili o 7,5 ali pa o 100 milijardah. 7,5 milijard je svež denar, ki je usmerjen v regije. Gre za nepovratna sredstva, ki so zasnovana na regionalni politiki, na investicijah, namenjenih tudi socialnemu učinku in ekonomskem učinku v regijah, gre za regijski pristop. Vse ostalo bo moralo iti preko običajnih okvirov financiranja, ampak področje, o katerem sem spregovorila, je pa res področje ena. Potem pa imamo še področje dva, področje tri in različne investicije in različne instrumente. Svežen je precej širok. Vprašanje sofinanciranja. To je regionalni problem, trenutno eden od eh, najbolj resnih regionalnih problemov. Naš, naša zamisel je bila ta, da bi tudi države same prepoznale velikost problematike. Če ima neka regija res eh, velik problem, tega pa ne vključuje v svojo regionalno politiko za razreševanje, je seveda težava velika. Uh, tudi manevrski prostor je tukaj precejšen. En evro investicij naj bi povzročil oziroma mobiliziral naložbe v višini 1,5 evra oziroma celo 3 evra. Celoten obseg sredstev oziroma investicij je precej širok oziroma velik, lahko dosežemo celo do 30 ali 40 milijard, odvisno od tega, koliko bodo angažirane države članice. To je še stvar razprave. Zakaj smo omejili uporabo nacionalnih ovojnic glede reševanja te problematike? Ta omejitev je v višini 20 odstotkov. In razlog, da odgovorim na vaše vprašanje, pa je, da bi nekako kombinirali eh, sredstva iz različnih verov za razreševanje teh problemov. Pomembni so seveda tudi detajli, podrobnosti. Zamisel o skladih oziroma dodeljenih sredstvih ni ta, da bi oduzeli odgovornost eh, različnim podjetjem. Z mehanizmom za pravičen prehod lahko pomagamo industrijskim sektorjem, ki se morajo preoblikovati, preiti na nove tehnologije. S tem mehanizmom jim lahko pomagamo. Če gre za projekt, ki je zanimiv in sprejemljiv za banke, potem je to lahko drugi element sistema. Recimo naj omenim um, pobudo EU Invest, ki je tudi namenjena prehodu namenjena pa bo projektom, ki so izvedljivi, ki se jih da podpreti. Gre tudi za pristop, da tisti, ki onesnažujejo, tudi plačujejo za to. Gre za prevzem odgovornosti strani tistih, ki so največji onesnaževalci. do konca obdobja se bo zgodilo, da bomo imeli upravka s podjetji, ki na takem področju delajo že 20-30 let. In to so podjetja, ki se bodo morala spopasti v skladu zakonodajo, tudi z ukrepi čiščenja oziroma sanacije lokacij, kjer delajo. Govorimo o industriji, ki res uporablja staromodno tehnologijo, hkrati pa se mora prilagoditi novi tehnologiji in temu je namenjena naša podpora. No, omenili ste tudi nekatere elemente pogojenosti in pa učinka prenosa. Pogojenosti se nanašajo na potrebe posameznih regij Namreč posamezne regije morajo vse elemente opredeliti v zelo natančnih načrtih, v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi organi. Ti načrti so obsežni, zapleteni. Vse zmogljivosti in sposobnosti, ki jih imate na lokalni, regionalni, nacionalni ravni, morate uporabiti za pripravo takega načrta prehoda. Mi seveda ne bomo v celoti rešili financiranja prehoda, bomo pa pri tem pomagali. Načrt prehoda je dokument, ki mora biti vključen tudi v celovitem nacionalnem načrtu glede energetike in pa podnebja. Lokalni načrti so denimo lahko res eh, podrobni in so lahko del NUC tri. Biti pa morajo, se pravi, lokalni načrti skladni z nacionalnimi, državnimi načrti. Ko pravite, da ne veste, kako je bila izvedena razdelitev med države članice, no, mi smo začeli na ravni regij. Regiji je na ravni NUC 3, denimo. Organizirali smo sestanek, kjer smo se pogovarjali o deležu k onesnaževanju. Za vsako regijo smo potem izračunali stopnjo emisij toplogrednih plinov in sicer na ravni industrij. To smo potem pregledali za posamezne sektorje, pogledali smo potem, kakšna je proizvodna različnih energentov, fosilnih goriv. Pogledali smo tudi ekonomsko ozadje probleme, problematike. Ugotovili smo tudi, da je treba pogledati tudi povezavo z zaposlenostjo v posameznih sektorjih, regijah potem v rudnikih, oglično intenzivnih sektorjih in tako naprej. Gre za popolnoma ekonomske kazalnike. Te smo potem povezali s formulo, ki smo jo uporabili pri izračunu za posamezno državo. Vse skupaj smo na koncu izvedli preko uporabe filterjev. Seveda je pristop drugačen, ko gre za bogate države, zato smo uporabili elemente berlinske formule. Upoštevali smo tudi, koliko država članica zmore uporabiti in rezultat je tak, kot je. Recimo, omenili ste ravno Polsko. Skratka, komponirali smo različne metodologije, sama formula pa je vključena v prilogo ena uredbe, tako da jo lahko pogledate sami. Nikakor eh, ne skrivamo metodologije, ki smo jo pri tem uporabljali. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa za skupino ID Francesca Donato. Hvala lepa, gospod predsedujoči, govorila bom italijansko. Hvala lepa tudi gospe komisarki za razpoložljivost, eh, za to, da je danes tukaj z nami in za vse odgovore, ki so bili izjemno izčrpni in natančni. Govorimo o odgovorih eh, kolegom poleg tega smo eh, v teh odgovorih tudi že številni eh, drugi kolegi dobili pojasnila na še odprta vprašanja. Rada bi dodala le še naslednje. Seveda se strinjam z tem, da je potrebno pospešiti eh, pripravo določil za strukturne sklade za Evropski sklad za regionalni razvoj in tudi za sklad za pravični prehod. Mislim, eh, da bi bilo prav, da poskrbimo za prehodna določila. Na vsak način pa je potrebno poskrbeti za to, da zamuda ne bo daljša od enega leta, kajti zamudo že lahko pričakujemo. Gre namreč za izjemno pomembna vprašanja in če ne bomo dosegli sporazuma, bo to zares zelo slab signal za naše državljane. In eh, hkrati je to slabo tudi za kohezijsko politiko kot takšno. Rada pa bi zastavila tudi vprašanje in eh, sicer eh, v zvezi z učinkovitostjo kohezijske politike. Pogosto govorimo o eh, tem, da eh, prihaja do eh, velikih zamud eh, pri izplačulju sredstev oziroma do neuporabe sredstev iz kohezijskega sklada. Eh, Eh, in razlog eh, je eh, tudi v birokratskih ovirah. Če želimo doseči naše cilje, potem je potrebno v zakonodajnih določilih upoštevati mnenja vseh skupin, ki predstavljajo evropske državljane znotraj različnih odborov in v parlamentu nasplošno. Gre za demokratično zastopanost vseh. Poleg tega pa svet eh, pozivam, da upošteva eh, zahteve vseh eh, držav članic. Kot ste povsem pravilno izpostavili, je potrebno upoštevati še v večji meri tiste države, kjer regije močno zaostajajo v razvoju za drugimi regijami. Te države še prav posebej potrebujejo pomoč. Poleg tega pa je eh, potrebno zagotoviti tudi reformo eh, državnih subvencij. In eh, sicer je potrebno to vrstno pomoč zagotoviti le, kadar je to v korist teritorijalne kohezije. Torej, večjo odprtost potrebujemo za pomoč, za državno pomoč. Eh, še prav posebej, kadar ne gre za financiranje velikih podjetij v že izjemno razvitih regijah, ampak eh, kadar eh, lahko ta pomoč predstavlja pomemben instrument za razvoj bolj oddaljenih in bolj zapostavljenih področji. In poleg tega vas pozivam tudi, kot ste že dejali in to sem zelo cenila, da nadaljujete z delom na paktu stabilnosti in rasti. Eh, gre za eh, zlato pravilo za eh, strateška infrastrukturna ulaganja. Vemo, kako zelo pomembna so ta ulaganja, poleg tega pa bi tako državam z manj davčne prožnosti omogočili mobilizacijo sredstev iz sklada za pravičen prehod in kohezijskega sklada. In še zadnja točka oziroma vprašanje. Gre za področje uporabe eh, sklada za pravičen prehod. Upamo, da bo eh, to področje uporabe čim eh, širše zastavljeno. Ne vem, ali bo tukaj šlo za države, ki so že neto prejemnice eh, Evropske unije, ali pa bo šlo za tiste države, ki eh, imajo zdrav gospodarski položaj. Mislim, da moramo, pomem, mislim, da moramo pomagati tistim državam, ki najbolj zaostajajo. obstajajo območja, kjer je potrebno poskrbeti za reformo eh, recimo prometnega sistema, kajti eh, promet, eh, ki temelji na cestnem prevozu, povzroča visoke izpuste oglikovega dioksida. Torej je potrebno razviti železniški promet in regije, ki to želijo storiti, si zaslužijo pomoč. Poleg tega pa tudi proizvoda je, proizvodnja jekla. To bo potrebno posodobiti, kajti ta industrija močno onesnažuje okolje. Enako eh, velja tudi za. Eh, druge eh, industrije, kot recimo eh, termoelektrarne, imamo že nove naprave, ki manj onesnažujejo okolje in mogoče bi lahko tudi to financirali z temi sredstvi, kajti na tak način bi omogočili znižanje toplogrednih plinov. Zahvaljujem se vam in seveda pričakujem vaše odgovore. Merci, cher collègue, madame la... Hvala lepa. Sedaj pa gospa komisarka. Thank you very much, uh, Ms. Francesca Donato. Hvala lepa, gospa Donato. Zabeležila sem si vaše pripombe. Tudi sama sem omenila in mislim, da se strinjava. Namreč pomembno je, da bo ta uredba zaključena in da bo večletni finančni okvir določen ne želim, da bi morali ustanavljati nek prehodni mehanizem, ki bo sicer vedno nek plan B, zato da bo zagotovil stabilnost. Ampak raje bomo pospešili pogajanja za to, da jih sklenemo. Torej ne moramo sedaj prestaviti pritiska iz tega, da pospešimo pogajanja na to, da nam neko drugo rešitev. S tem se strinjam. Več vaših komentarjev se je nanašalo na pripombe že prejšnjih kolegov. Pomembno je, da zagotovimo, da bodo lahko tudi najšipkejše države tukaj sledile, da ne bodo zaostale in da bodo imele zmožnost koristiti tudi lastne sklade in lastne vere, da bodo zagotovili tudi nacionalni del sofinanciranja. V kohezijsko politiko smo že vključili različne zahteve oziroma različne stopnje zahtev nacionalnega sofinanciranja glede tudi na gospodarsko stanje države. In to si moramo še enkrat zelo natančno ogledati. Omenili ste tudi več pripomb, ki so zelo pomembne v zvezi z splošno rabo kohezijske politike. V običajnih dialogih ljudje ponavadi povedo in jaz jih skušam popraviti, da imamo neko staro politiko, da je to kohezijska politika in da imamo potem nove politike. Mislim, da ne moremo potrditi takšnih izjav, kajti znotraj kohezijskih politik imamo instrumente in s tem smo zaznamovali kohezijsko politiko. In ko gremo v šipke regije ali ko organiziramo nek uh, transportni sistem, ga moramo izvesti v skladu z zahtevami um, glede okoljskih politik, ki so potrebne. Ne moremo narediti nekaj v skladu z preteklimi tehnologijami. Uh, ki imajo potem eh, močne posledice na okolje. Torej moramo ozeleniti regionalno politiko in vse njene instrumente in zato smo to tudi tako značili in kadar investiramo, gledamo naprej in ne nazaj predvsem kar se tiče novih tehnologij in skladnosti z okoljskimi pravili. To se mi zdi zelo pomembna in ključna točka. Potem ste omenili tudi transportne sisteme, stare industrije in tako naprej. Sklad za pravičen, oziroma mehanizem za pravičen prehod je nek dodatek za lajšanje, za to, da uh, se tudi oblažijo te tragične vizije, ki jih imajo nekateri, zaradi, ko pomislijo o tem prehodu. Kadar so težave zelo velike, potem imamo še ta dodatek, da lahko z njim pomagamo. Kar se tiče splošnega prevoznega sistema, potem izolacije stavb, novih eh, načinov prehodov industrij, ki so zunaj teh. Eh, pomoči. Za vse to imamo te mehanizme in mehanizem za pravičen prehod. Tu je komisija tudi naznanila investicije, ki bodo lahko s tem povezane. Kaj ti pri zelenem dogovoru kot takem, tu gre za nek revolucionaren dogovor. Ni, šest, nič ne bo več tako, kot je nekoč bilo. Uh, Vse industrije bodo morale obsežno vlagati v spremembo proizvodnje, v napredek tehnologije, zato da bomo vodilni na svetu pri teh novih tehnologijah. Takšna je prihodnost. Ampak zato se ne moremo nanašati samo na mehanizem za pravičen prehod ali na evropski proračun, kajti celoten sistem mora tukaj prispevati. In eh, strinjam se, prav imate, da moramo biti odprti tudi za druge dimenzije. To pa pomeni tudi, da mora celoten proračun Evropske unije tudi prispevati k tem ciljem, ne sme pa biti omejen na 7,5 milijard evrov. S tem sicer velikim zneskom ne moremo rešiti vseh problemov. Lahko le pomagamo rešiti specifične probleme v določenih regijah, se pravi socialnega in gospodarskega, iz socialnega in gospodarskega vidika. To je to. Najlepša hvala. Sedaj pa Rafael Vito eh, v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil komisarki eh, za današnjo obisk in jo pozdravil tukaj med nami. Prisluhnil sem njeni eh, predstavitvi eh, pri zaslišanju v Evropskem parlamentu in zelo sem eh, cenil njeno vizijo in pa njeno znanje. Vse to, kar je bilo povedano v zvezi z vsega, odločitvijo komisije, da se osredotoči na eh, nov eh, zeleni dogovor, eh, je seveda spremljivo tudi za Evropski parlament. Kdo tega ne bi mogel podpreti? Ampak. V predstavitvi in v razpravi se je pokazalo, da obstaja tudi velika negotovost glede tega, ali bomo lahko resničili vse to, kar načrtujemo. In eh, moj prispevek ni polemičen ali kritičen, ampak želim si, da bi Evropska komisija eh, dala eh, večji zagon eh, kohezijski politiki v pogajanjih z svetu, svetom? Katere so temeljne politike, na katere se bo potrebno osredotočiti? Potrebno je pri tem upoštevati tudi eh, izzive v prihodnosti. Prvi, eh, prvo področje, na katerega se bo potrebno osredotočiti, je sklad za pravičen prehod. Kriteriji, ki ste jih izpostavili, eh, so izjemno vprašljivi. Recimo, če si pogledamo ehm, državo kot je Italija, ki prejme 364 eh, milijonov evrov, ima veliko termoelektrarn eh, in pa se v veliki meri opira na jedrsko energijo, potem je to nekako v tem skladu za pravičen prehod. ko govorimo o kohezijski politiki in tudi vi ste to omenili, moramo upoštevati eh, tudi eh, sofinanciranje nacionalna sredstva. Gre torej za zelo eh, zapleteno strukturo, ki ni omejena zgolj na uporabo evropskih sredstev. Ampak tudi ko govorimo o paktu stabilnosti in uh, rasti, eh, se mi zdi, eh, da ne bi bilo prav, da to združujemo. Kaj ti bojim se, da bi najprej govorili o skladu za pravičen prohod, o novem zelenem uh, dogovoru, uh, potem uh, pa o. Uh, Paktu stabilnosti in rasti, in uh, na koncu še o kvantitativnem lajšanju. Uh, In bojim se, da bo celotna ta strategija eh, potem eh, pokrita z eh, sredstvi kohezijskega sklada, sredstvi za kohezijsko politiko. Ob koncu zadnjega semestra je zadnji predlog že šel v tej smeri. Kohezijsko politiko je najtežje zagovarjati v tem okviru. Glede na to, da nismo povsem prepričani, da glede eh, sredstev za vse velike programe, o katerih razpravljamo, se bojim, eh, da bo račun na koncu izstavljen kohezijski politiki. In to pravim zato, ker eh, prihaja že do velikih zamut v novem načrtovanju in to gre še v prid tej stavitvi računa kohezijski politiki. Parlament mora imeti zelo jasno in trdno stališče glede tega, ampak eh, bojim se, da bomo počasi dosegli napredek na vseh področjih, o katerih govorimo. Zamuda pa nas eh, bo eh, pripeljala do definicije sklada za prehod vsega, in uh, sredstva bodo uh, potem uh, prišla iz uh, kohezijske politike. Bolj, ko govorimo o zelenem dogovoru, uh, bolj me je strah, uh, kaj se bo zgodilo. Kaj ti uh, danes uh, vemo uh, točno, uh, koliko sredstev imamo na voljo. Uh, Eh, imamo eh, predloge, gre za tisoče, za milijarde evrov, eh, lahko se odločimo tudi za več, ampak vemo, odkot ta sredstva prihajajo. Torej, ne vemo natančno, odkot ta sredstva prihajajo. Torej, sklad je pred, okvir je predvsem negotov in bojim se, da bo ravno kohezijska politika plačala visoko ceno za to. In zato mislim, da je pomembno, da povsem jasno predstavimo stališča glede temeljnih točk in želim si, da bi se izognili tudi temu, da bi se ravno kohezijska politika znašla v podrejenem položaju. Gre za širše načrtovanje Evropske komisije in vsega, Zaradi tega bi lahko prišlo eh, do splošnega znižanja sredstev za kohezijsko politiko, še prav posebej pa za posamezne dele te kohezijske politike, ki so namenjeni eh, ključnim uh, sektorjem. Želim uh, si, da bi nadaljevali za svojim delom in za vizijo, ki ste jo predstavili v podporo kohezijski politiki. Madame la commissaire. Hvala lepa, Rafael, komisarka. Ehm, hvala lepa. Mislim, da ste izrazili veliko pomislekov, zakaj podpiram zeleni dogovor. Zato, ker nimamo alternative, nekaj moramo narediti. In zavedam se in mislim, da se vsi zavedamo, da obstaja ta zunanja dimenzija s katero moramo ravnati zelo previdno. Zato to podpiram, ampak v našo agendo želim vključiti to, kar je treba, zato da ta pozitiven ukrep se ne bo obrnil proti nam in nam povzročal težav prispevek Evropske unije globalnemu segrevanju in globalnemu problemu je približno 9 odstotkov plinov, ampak eh, naša trgovinska prisotnost na svetu je pa zelo močna, lahko to štejete kot želite, ampak smo še vedno največji trgovski sklop. In mora biti zunanja dimenzija zelenega dogovora zelo fino usklajena. Zato to, da bomo tudi na svetu odigrali neko vlogo, ampak to moramo narediti. Planet razpada in mi to vidimo vsak dan. To je neizogibno in imamo svojo odgovornost. Svet nas opazuje in ljudje razumejo, da sledimo pravim postopkom. Z skladom za pravičen prehod pa ustvarjamo dodaten instrument za to, da se izognemo tudi neki kompleksnosti in razpršenosti. Tu sta dva elementa, ki jih moram izpostaviti. Ta mehanizem za pravičen prehod je na eni strani vezan na večletni finančni okvir, torej mora biti znotraj njega. Poleg tega pa je vezan na tudi na zakonodajo o regionalnih skladih. Torej, da umeščenost v obstoječe mehanizme in okvirje pa še vedno zagotavlja, da lahko ga potem uporabimo pri posameznih politikah. Uh, Ampak zato je pa tudi odvisen od tega, da dejansko zaključimo ta večletni finančni okvir. Vsi smo politiki in zato bi si morali prizadevati, da zaključimo to razpravo o financiranju. Ali lahko imamo res samo en odstotek od um, našega premoženja, ki ga namenujemo za ta proračun. Ali je to res dovolj? Lahko priporočamo s katerimi koli drugi državo, ampak druge tega je to drugače. Če to primerjate z stopnjo um, proračuna v ZDA, bi lahko oni živeli brez zvezdnega proračuna, bi lahko Nemčija živela brez zvezdnega proračuna ali Švica. Tak proračun tudi stabilizira krizno obdobje in ima neko minimalno raven. In tu na veliko razpravljamo. O tem, kako naj bi pač prispevali še teh 99 odstotkov. Ampak mi moramo to imeti, saj smo skupaj. In pomembno je pa, da ljudem pokažemo, kaj počnemo s kohezijskimi politikami, kaj ti ljudje mislijo, da je to samo nek strošek. Kaj bi bilo z Evropo, če ne bi imeli te kohezijske politike v vseh teh državah, ki so tukaj, v vseh teh regijah. Zato moramo tudi mestom to pokazati zato da bodo mesta tudi politikom povedali in da bodo tudi oni razumeli bistvo in ne samo eh, to, da plačujemo in ne prejemamo. Tukaj se denar razporeja, zato da se izboljša tudi konkurenčnost, da se uravna konkurenčnost zato da se daje boljša možnost tudi tistim, ki so manj konkurenčni. Torej, treba ljudem povezati, zakaj je kohezijska politika smiselna. In zato se moramo ponovno začeti politično pogovarjati o bistvenih stvarih. Potem pa lahko izberemo, ali se bomo zredotočili samo na revne države, ki imajo um, težave s prehodom v posameznih regijah, ampak potem pa najbogatejše države sploh ne bi mogle profitirati od sklada za pravičen prehod. Zato smo se odločili, da vsem državam članicam dajo možnost dostopa do tega sklada. Omenili ste tudi Italijo, ampak Italija ima BDP na osebo oziroma na prebivalca ki omogoča, da si pomaga sama. In to mislimo s tem elementom za relativno bogatstvo posameznih držav članic. Če primerjate Italijo in Polsko in če bi tukaj vzeli zelo stroge kriterije in bi rekli, da bodo samo na polskem prijemali ta sredstva, potem bi imeli uh, sklad za Polsko, Češko, Romunijo, vse druge države bi pa manjkale in tega nismo želeli. In seveda je treba, je to samo neka stopnja uh, enakove, enakopravnosti oziroma ravnovesja, ampak uh, ni pa popolno. Formula bi se lahko tudi spremenila. Ampak smiselno je, da se upošteva tudi države, kot je Nemčija, ki je sicer neto plačnica, ampak da tudi ona v svojih najrevnejših regijah lahko prejme podporo. Ampak ta podpora mora pa biti uh, tudi prilagojena bogatstvu države. Zato, ker takšna država lahko tudi sama v večji meri rešuje takšne probleme. Seveda ni nič popolno, ampak tu smo skušali pač zagotoviti neko ravnovesje po naši najboljši presoji. Izbera, izbrali pa smo to možnost, da ne izključimo nikogar. Kajti tudi v Italiji, ki je sedmo največje gospodarstvo, tudi tam so težave, kjer regionalne enote potrebujejo podporo za reševanje teh težav. In zato je to vedno pač neka druga najboljša rešitev, nikoli ni najboljša, ampak to smo pa skušali narediti, je pa uh, na vas, da pač analizirate in presodite. Nikolas je sicer nas zapustil, ampak verjetno sem se zmotila, ko sem mu odgovorila. Namreč, ko smo naredili prvo analizo o regijah, ki so nad ali pod evropskim poprečjem, smo to naredili na ravni NUC3. In šele, ko smo pripravljali intervencije in vizije, takrat smo pa šli na raven NUC3. Nikolasa sicer ni več tukaj, ampak. Uh, Mislim, da mi sem se tukaj zmotila in da nisem to čisto pravilno razložila. Um, se pa strinjam z vašimi pomislikimi in mislim, da moramo sedaj še izpiliti agendo. Zato sodelujmo, analizirajmo posamezne elemente. Je pa seveda izbira. Ali torej da se potreba po podpori poveže z zmožnostjo uh, države, da to sama reši ali pa možnostjo, da pač posamezne regije niso vedno tako bogate kot države, v kateri se nahajajo in da se pač njim pomaga. To je zelo zapletena sestavljanka in smo tukaj skupaj zato, da najdemo najboljšo rešitev. Hvala. Merci beaucoup pour cette réponse. Najlepša hvala za ta zelo izčrpen odgovor v imenu Guengel, Martina Mičel in v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa komisarka. Tudi mi vam želimo vse najboljše v novem letu in vam želimo veliko vzdržljivosti in strajnosti pri angažmaju za kohezijsko politiko. Torej, tudi nas imate na vaši strani. Zelo podpiram to, kar ste povedali v zvezi z vprašanjem, da ne moremo vsega stlačiti v en pro program, temveč, da potrebujemo različne instrumente za eno kohezijsko politiko in da se moramo ozreti tudi levo in desno. Mislim, da je to tudi ključ za ravnanje. Zato me zanima nekaj v zvezi s skladom za pravičen prehod. Doslej sem to razumela, da je to pač instrument, ki se predvsem osredotoča na izhod iz premoga. Kako boste preprečili, da bo prišlo do nekega učinka zalivalke, torej da boste tukaj malo poškropili, uh, in s tem zmanjšali malce podnebnih vplivov in potem še tam malce poškropili. Torej, tako nekako sem razumela vašo razporeditev regij, ki jih je treba podpriti. Ali se boste pa dejansko sredotočili na to ključno točko? Potem drugo vprašanje. Tako kot mi to razumemo, naj bi ta sklad predvsem pomagal ljudem na kraju samem, torej tistim, ki jim grozi izhod iz premoga, oziroma tudi tem industrijam, ki bodo prešle na obnuljive vere energije. Kako želite okrepiti ravno ta vidik, da ne bo na koncu prišlo do investicijskega programa za velika energetska podjetja ali velike koncerne, uh, kar bi bil točno napačen pristop. Slišala sem, da to sicer ni vaš cilj, ampak ali imate konkretne ideje, kako bi se dejansko pomagalo ljudem in bi se dalo v ospredje socialno vprašanje. Potem pa je bilo rečeno tudi, da ravno obvezni deleži, ki so predvideni za izdatke ISRR, e da bi morali tudi te zvišati, ali ni tako? Merci beaucoup, Ma. Najlepša hvala, Martina, gospa komisarka. Thank you very much. <coughs> Thank you very much. I... Hvala lepa. Da, namenjeno je regijam, ampak ne le regijam, ki so odvisne od premoga, lignita in drugih eh, takšnih energentov, temveč tudi regijam, kjer je industrija zelo intenzivna in odvisna od energije, ki jo nesnažuje in ki morajo izvesti nek prehod, torej ne gre samo za premog in pa eh, pridobivanje mineralov, temveč je tudi ta vidik. Kaj ti za nas je smiselno? da nimamo le instrumenta, ki bo čakal na to, da se bodo tovarne ali pa rudniki zaprli in potem tam podprli ljudi. Če vemo, da je tam neka tehnologija, ki uporablja zelo nazadnjaško tehnologijo in potrebuje nek prehod, da pa potem ne bo zaprta, potem bomo tudi uh, tu pomagali, zato da ne bomo uničili vseh delovnih mest in potem iskali rešitev za ta delovna mesta. Torej je nek razmislek za tem. Potem ste omenili nekaj, kar je zelo pomembno. Če bomo samo razpršili denar povsod, ali pa se bomo osredotočili na kritične regije, torej gre torej za drugo. Eh, osredotočili se bomo na kritične regije Je pa na državah članicah, da pripravijo predloge, za katere regije bo tukaj šlo. Zato je potreben tudi tesen dialog s komisijo in komisija bo v semestru tudi usmerila v regije, za katere smo mi mnenja, da bi bilo treba rešiti probleme. Prišlo bo torej do dialoga in nas skrbi da bodo izbrane regije, ki so res odvisne od teh dejavnosti, ki so tudi revnejše in kjer je težko najti alternative. Obiskala sem in bom regije na Polskem, potem v Grčiji tudi Zahodno Makedonijo, v potem bom, to bo verjetno moj naslednji obisk. In to so te kritične regije, kaj ti gre za, za ostale regije, ki nimajo nekih alternativ in so popolnoma odvisne od teh aktivnosti. Če jih torej izključimo, kaj, oziroma če zaključimo tam to dejavnost, kaj bodo ljudje počeli? Zakaj se moramo osredotočiti ravno na te regije? Uh, In zakaj verjamem, da ne moremo tukaj denarja samo razpršiti na majhne koščke? To je zato, torej, zato potrebujemo načrt. Treba je pripraviti načrt za te regije, ga sestaviti skupaj s komisijo in ta načrt mora vključevati različne dimenzije. Seveda to ni preprosto, je pa izvedljivo in združiti je treba denar, ki prihaja iz te razširitve, kajti s tem skladom za previčnim prehodom nekako dodate še denar, ki prihaja iz samih držav. In to je treba potem povežati z denarjem nacionalnih eh, ovojnic, regionalnih skladov in tako drugih. Torej, to temelji na običajnih instrumentih kohezijske politike in bo podpiralo prekvalifikacije delavcev, diverzifikacijo gospodarske podlage, potem spodbuda MSP-jem, nove aktivnosti ljudi, ki prihajajo z univerz in eh, zaganjajo nova podjetja. Vsaka regija je torej drugačna, ampak takšen je pač pristop. In tako imate odprta vrata, nek prioritetni dostop tudi do sklada EU Invest in potem lahko se pogajate tudi o projektih, eh, ki so upravičeni do financ, kjer gre tudi za spremembe tehnologije in tako naprej. Lahko pa to zajema tudi druge vrste infrastrukture, lahko pa se tudi povežete z drugimi regijami zunaj te regije, ki bodo te regije pomagali rasti. Vse skupaj bo torej prilagojeno po samizni situaciji in predvsem za javno infrastrukturo in eh, druga no, posojila ali subvencije boste imeli še drug instrument, ki je torej to posojilo Evropske investicijske banke. Torej, da, osredotočiti se moramo na kritične regije, imeti neko minimalno dimenzijo, zato da je načrt tudi smiseln, potem pa se moramo posvetiti podrobnostim, kam želimo od tu, kakšne so možnosti za razvoj. Um, regije in tu moramo imeti predvsem pristop od spode na vzgori, ne obratno. To je torej naš predlog in zdaj je na vas in na državah članicah in na regionalnih enotah, da se resno lotijo podrobnega dela pri teh programih, kajti nikoli nisem rekla, da je preprosto. Uh, ampak mislim, da moramo to narediti, zato se sedemo skupaj in naredimo. To je moje sporočilo. Hvala. Najlepša hvala. In zaključil bom s tem, da rečem, da mora tudi Evropski parlament prevzeti svojo vlogo so zakonodajalca in naš odbor je na to povsem pripravljen. Sedaj smo zaključili z tem prvim krogom eh, vprašanj koordinatorjev. Toplo pozdravljam našega prijatelja Enrika Rusija, eh, predsednika regije Toskana eh, in podpredsednika obmorskih eh, regij v Evropi. Vemo, da regije igrajo zelo pomembno vlogo pri ciljih, ki jih želimo doseči na področju kohezije. Sedaj dajem besedo Enriku Rosijo, preden bomo imeli splošno razpravo z drugimi člani. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Zahvaljujem se za to priložnost. Zelo pomembno je, eh, da parlament in komisija prisluhneta regijam. Povedati moram, da se povsem strinjam eh, z komisarko Ferreiro, eh, ki je dejala, da je potrebno kohezijske politike, politike, ki so v srču kohezijske politike, povezati z eh, nacionalnimi sredstvi, z nacionalnim financiranjem. Eh, ekološka eh, politika, zeleni sporazum, to je zelo zapleteno področje. Rad pa bi izrazil tudi določeno zaskrbljenost. Namreč eh, slišimo, da je govora o dodatnih eh, sedmih milijardah in pol, ali gre tu zares za dodatna sredstva, ali bo prišlo do nadaljnih rezov kohezijske politike, poleg teh rezov, ki so bili že izvedeni. Naš predsednik Odejro je eh, že podal zelo jasno stališče glede kohezijske politike. Kdo eh, še sploh zagovarja kohezijsko politiko? Sredstva za regije morajo biti namenjena eh, zelenemu sporazumu. To so sredstva za raziskave, za inovacije in pa za eh, izobraževanje. Hkrati pa tudi za kmetijstvo. Pogojevanje mora biti izjemno jasno in ravno zaradi tega sem prepričan, da če bodo izuzeta sredstva iz kohezijske politike, ki bodo namenjena istim ciljem, potem eh, nam bo na koncu zmanjkalo denarja. To je eh, moj temeljni pomislek. Zanima me tudi, odkot naj bi prišla ta sveža sredstva. Zanima me, glede na eh, velike zaveze, ki jih seboj prinaša ekološki prehod, če ne bi bilo potrebno, da v Evropi razpravljamo tudi o možnosti evropskih eh, davkov. Govorim eh, o delu skupine Monti, ki je predlagala nekaj možnosti glede davkov Evropske unije. In eh, na koncu še eh, tole. Zdi se mi, da je potrebno poskrbeti za boj proti podnebnim spremembam. Tega se vsi zavedamo. Hkrati pa se moramo zavedati tveganja, da bi eh, podcenili posledice tega boja proti podnebnim spremembam na zaposlovanje, na trg delovne sile. Nikakor situacija ne bo preprosta. Prehod bo moral biti urejen ali pa, kot se je zgodilo že v primeru eh, globalizacije, bodo ceno eh, plačali eh, delavci. Eh, tukaj govorim o zaposlenih v premogovnikih v Evropi, teh je še veliko, ali pa na zaposlene v avtomobilski industriji. Kako bomo zagotovili pravičen prihod iz enega delovnega mesta na drugega? Ali bodo zadostovala sredstva za eh, izobrazbo, za usposabljanje, ali pa bomo potrebovali nove instrumente? Najlepša hvala. Hvala lepa. gospa komisarka, najlepša hvala. Mislim, da imate povsem prav. Prva točka, ki ste jo izpostavili, se nanaša na dejstvo, da potrebujemo več sredstev v proračunu. Odgovor je vsekakor da. Potrebujemo nova sredstva, da. Vsekakor. Evropska komisija je že predlagala da bi del ogličnega davka namenili uh, za področje lastnih sredstev, torej da bi ta sredstva omenili, o, o, uporabili kot lastna sredstva. Poleg tega, ne vem, ali ste bili tukaj ali ne, sem že uh, omenila, da upoštevamo tudi notranje razlike v Evropski uniji ki temelijo na notranji konkurenci. Živeti moramo z proračunom, ki predstavlja le en odstotek eh, brutodružbenega proizvoda. In kar naprej razpravljamo, ali naj bi eh, ta odstotek bil 1,07 eh, ali pa 1 ali pa 1,3. Na vsak način gre za popolno nesorazmernost v primerjavi z eh, povezanostjo znotraj Evropske unije in z tem eh, se bo morala Evropska unija ukvarjati in biti bomo morali zelo odkriti. Zelo dobro se spomnim predloga Marija Montija, o tem smo eh, govorili. Govorili smo o davku za finančni sektor, o davku na plastiko, veliko je bilo različnih hipotez. Ampak tudi če bi bil proračun večji, mislim, da bomo morali mobilizirati zasebna sredstva. Druga točka, ki ste jo izpostavili, tudi to sem že prej omenila, je prisotnost Evrope v globaliziranem svetu. Kako lahko poskrbimo za eh, takšno ureditev, da ne bomo izgubili delovnih mest? In uh, Potem je tukaj še izvoz eh, tistih eh, industrijskih vej, ki onesnažujejo okolje. S tem se bomo morali ukvarjati tudi v okviru industrijske politike. Dolgo eh, že zagovarjam kazalnike po posameznih sektorjih, ki bi morali biti določeni na mednarodni ravni. To ne bi smeli biti zgolj evropski standardi, ampak eh, to je zelo zapleteno in natančno področje. Seveda bi lahko imeli oglični davek, ampak eh, tudi. Če eh, bi sporazum sprejela evropska podjetja in bi upoštevala te standarde, na ozemlju Evropske unije, eh, bi še eh, zmeraj eh, ta ista evropska podjetja uporabljala pod izvajalce, ki bi delali druge in potem bi v bistvu izpuste zgolj prenesli drugam. Torej, potreben je zelo natančen pristop in poleg tega je potrebna močna prisotnost Evropske unije v globaliziranem svetu, tako da ne bomo izvražali delovnih mest in pa izpustov z dobrimi nameni. Eh, s katerimi pa bi dosegli ravno nasprotno od zaželenega učinka. Mislim, da se moramo vsi usesti za mizo in najti skupno rešitev v dobro planeta, ne le v dobro evropejcev. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Približno 15 se vas je javilo k besedi. Prosim vas torej, da se potrudite in da ste kratki v, pri zastavljanju vprašanj. Najprej Pedro Markis iz skupine socialistov. Hvala lepa, gospod predsedojoči. E, eh, govoril bom v portugalščini, kajti to je materni jezik komisarke in mene. Gospa eh, komisarka, v veliko veselje mi je, da. E, lahko eh, skupaj začnemo z delom na tem področju in da bomo skupaj delali prihodnih pet let. In eh, naše sodelovanje bo vplivalo tudi na uspeh, ki ga bomo dosegli. Konstance Krel je že omenila eno izmed najbolj zaskrbljujočih tem v tem trenutku. In sicer gre za prehod v preteklosti so nekatere regije imele težave s financiranjem za obdobje po letu 2020. Eh, počakati moramo na rešitev eh, za to blokado sveta glede večletnega finančnega okvira. Upam, da se bodo razprave k malo nadaljevale. Rad bi se osredotočil na sklad eh, za pravičen prehod. Zeleni dogovor vsebuje tudi specifične predloge za financiranje in za sveža sredstva za tradicionalne sklade Evropske unije in to vsekakor pozdravljamo. E, vendar pa je z nami e, tudi podpredsednik evropskih e, obmorskih območij oziroma regij in rad bi ponovil to, kar je povedal. Nobenih zagotovil nimamo. Ni da govorimo o dodatnih, sredstev, eh, o dodatnih sredstvih, ki bi presegala prvoten predlog Evropske komisije. Še zmeraj nismo slišali, da bi se svet strinjal, da se je pripravljen pogajati na osnovi predloga Evropske komisije. In če svet eh, tega ni dejal, potem ne moremo govoriti o svežih sredstvih, kajti. Eh, ta eh, sveža nova sredstva bi pomenila preseganje predloga Evropske komisije. Ko bomo odobrili večletni finančni okvir, bi morali odobriti tudi nova lastna sredstva, recimo eh, oglični davek na meji, o tem smo se že eh, pogovarjali, to je bil tudi predlog Evropske komisije. To bi nam zares omogočilo, da govorimo o novem, svežem denarju. Če pa tega zagotovila ne bomo dobili, bomo imeli zgolj uh, komunikacijsko politiko, eh, ki je sicer fantastična, uh, ampak uh, večletni finančni okvir uh, bi nikakor potem ne ustrezal našim ambicijam in na koncu bomo govorili uh, zgolj še o frustraciji na področju kohezijske politike. Nobenega navdušenja več ne bo. Sedaj pa k drugi točki. Če si ogledamo predloge komisije in to ste že omenili lahko vidimo, da je v njih eh, veliko eh, pozitivnih predlogov. Nekaj pa je tudi eh, točk, ki so zaskrbljujoče. Veliko je birokracije pri nekaterih predlogih in zaskrbljanje smo tudi glede tega, da bi bilo potrebno vključiti tehnične službe Evropske komisije v programe. Eh, prehoda v regijah. Ampak regije lahko sprejemajo lastno politiko in se obrnejo na komisijo zgolj, kadar je to potrebno. Imeli smo že to deljeno upravljanje, regije so že same razvile dober program. Zakaj sedaj potrebujemo to centralizirano službo, če pa regije same bolje poznajo? potrebe na terenu. Želel sem povedati tudi, kako zelo pomembno je, da eh, ta sklad za pravičen prehod povežemo z mehanizmom za pravičen prehod, kajti eh, to eh, bo vodilo v napredek v regijah v prehodu, pa tudi v tistih regijah, kjer obstaja največje tveganje za zasebna vlaganja. kajti vlagateljem so ljubša vlaganja z nizkim eh, tveganjem. Kako torej zagotoviti financiranje za eh, revne regije, če pa je tveganje tako veliko? No, najlepša hvala. Sedaj pa Dimitris Papadimilis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljam nekdanjo kolegico. Elizo Ferreiro eh, v našem odboru. Spominjam eh, se eh, enega stavka iz njenega zaslišanja. Sem ste prišli, preden je bila potrjena Evropska komisija in dejali ste, da se boste v kolegiju zauzemali za čim višji proračun in to je točka, pri kateri smo v tem trenutku. Kaj ti? Glede na predlog Evropske komisije ni mogoče doseči ciljev, ki si jih je komisija sama zastavila. In to je tisto, kar eh, zahtevamo z veliko večino v Evropskem parlamentu, da bi imeli dovolj sredstev za dosego ciljev, medtem ko svet zahteva velike reze eh, predloga Evropske komisije. Po našem mnenju je eh, že predlog Evropske komisije eh, nespremljiv za, oziroma neprimeren za dosego ciljev, ki smo si jih zastavili. Dobro je, da imamo cilje, ampak seveda jih je potrebno tudi uresničiti. Predlog eh, komisije za prihodno finančno obdobje predvedeva znižanje za 11 odstotkov za kohezijsko politiko. V drugih skladih, v skladu za regionalni razvoj, naj bi prišlo do znižanja za 7 odstotkov in tako naprej. Torej, eh, kakšen je pravzaprav vaš eh, namen? Eh? Kako vam lahko mi pomagamo, glede na to, kar ste napovedali pri zaslišanju, da bi zmanjšali razlike med posameznimi regijami? Te razlike so se v zadnjem času še povečale. Govorili ste tudi o skladu za pravičen prehod in dejali ste, da naj bi šlo za sveža sredstva. prvoten predlog je temeljil na 30 milijardah, eh, torej eh, tukaj v bistvu ne gre za sveža sredstva ali ne gre prej za eh, znižanje sredstev za kohezijsko politiko. Poleg tega ste določili kriterije za regije za pravičen prehod. Ali ste mogoče razmišljali o tem, da bi morali upoštevati tudi druge pomembne eh, dejavnike, kot recimo brezposelnost v posameznih regijah. V Grčiji je recimo brezposelnost zelo visoka ali pa starost tistih, ki jim grozi brezposelnost, tako da bi lahko poskrbeli tudi za socialno pravičen prehod. Najlepša hvala. Izabela, podpredsednica naše komisije, eh, našega odbora. Najlepša hvala, govorila bom eh, špansko. Hvala lepa in prisrčno dobrodošli v eh, tem odboru. Drugi kolegi eh, so že zastavili veliko vprašanj, zato bom kratka. Najprej bi eh, rada predstavila svoje mnenje, potem pa zastavila vprašanje. Kot ste že dejali, moramo imeti razpravo o kohezijski politiki in o drugih področjih, ampak kohezijska politika in politika za podeželjski razvoj sta dve politiki, ki se zdita predvsej odaljeni od eh, interesov evropskih državljanov in zelo težko je spostaviti dialog z njimi. Obstaja občutek, eh, da gre tukaj za milijone evrov in vedno znova govorimo o tem, da je potrebno ta proračun še ukrepiti. Vendar pa nimamo ravno občutka, da ta sredstva prinašajo konkretne rezultate. Zaradi tega priporočam, da bi zares govorili o konkretnih uh, temah, ki uh, imajo neposreden vpliv na eh, naše državljane. Recimo, govorimo o podpori majhnim in srednjim velikim podjetjem eh, na podeželskih območjih v Španiji. Je eh, tako, da kar nekaj časa traja, preden neko podjetje, ki prejme podporo, tudi dejansko dobi finančna sredstva. Glede tega bi morali kaj storiti tako v Španiji, kakor tudi v Evropski uniji. Poleg tega mora biti kohezijska politika prepoznavnejša in vsebovati mora konkretne ukrepe. Potem smo govorili že tudi o skladu za pravičen prehod, tega ne želim eh, še enkrat eh, ponavljati. Najlepša hvala. Gospod Rimu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Želim vam vse eh, dobro v letu 2020. In mislim, da je zelo pomembno, predvsem, da zagotovimo finančna sredstva, kajti lahko eh, imamo zelo lepe načrte, lahko eh, zapišemo zelo dobra besedila, lahko jih tudi pravno pregledamo, ampak če ne bo sredstev, ne bomo dosegli ciljev. Svet eh, vedno znova ponavlja, da je potrebno pripraviti eh, zeleni sporazum oziroma da ga je treba izvesti, ampak ja, če želimo ta zeleni dogovor, potem je potrebno za to zagotoviti tudi sredstva. Ne jih zgolj prerasporediti. Eh, vedno bolj sem prepričan, da če bi bilo podnebje banka, eh, bi ga že zdavne rešili. Biti moramo konkretnejši. In eh, to je odvisno od kohezijske politike. Kohezijska politika je del novega zelenega dogovora. če bo svet predstavljal eh, dogovore do konca leta 2020, potem to ne bo škodilo le nam in pa komisiji, ampak predvsem eh, tisočim uporabnikom eh, te kohezijske politike in potem bo Evropa v očeh državljanov izgledala še toliko slabše. Tega si zagotovo ne želim in to bi rad tudi dodal. Ne želim govoriti o vsem, o čemer smo danes že govorili. Imam pa tri konkretna vprašanja. Kohezijska politika ima težave tudi s tem, da prehaja do prezgodnega črpanja sredstev, črpanje pa ni zadostno. Ali imate kakšen načrt, kako to izboljšati? Poleg tega pa je to povezano tudi z vprašanjem, kako namenjate to zasnovati v novem sistemu, tako da bi lahko prišlo do hitrega črpanja sredstev. Naučiti se moramo, kako se bolje odzvati na to problematiko. In naslednje vprašanje, ki je bolj tehnično vprašanje in se nanaša na sklad za pravičen prehod. Evropska komisija je predlagala, da izuzamemo tista področja, ki ne spadajo v zeleni dogovor, med drugim tudi fosilna goriva, pri tem se povsem strinjam, vendar pa izključujete tudi infrastrukturo za zemljski plin. Prepričan sem, da če želimo uspešen prehod, potem je vodik ključnega pomena za ta prehod. In če je temu tako, potem potrebujemo tudi infrastrukturo za prenos eh, tega vodika. Imamo infrastrukturo za plin v teh državah. Eh, potrebno bo poskrbeti zgolj za eh, določene prilagoditve. Zato pa seveda potrebujemo tudi sredstva in zaradi tega, te, tega ne bi rad izuzel. Eh, torej, zanimam vaš odgovor, zakaj ste se tako odločili. Hvala lepa, Pascal. Zelo dobro poznamo citate desnice in levice, sedaj pa smo pri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 Evropska eh, komisija je doslej zavračala specifičen pristop glede na eh, regije, eh, kar zadeva ehm, tiste regije, ki so energetsko najbolj intenzivne regije. Evropska komisija Unija bo morala temu posvetiti več pozornosti v prihodnosti. Evropski parlament je izglasoval resolucijo, ki je govorila o neposrednji udeležbi eh, regij. Osebno sem eh, zelo eh, presenečen nad tem. Evropska komisija je bila zato, da bi omogočila udeležbo regij pri tej konferenci o prihodnosti Evrope. Hvala lepa, François. Sedaj pa kolegica Moska, če je še v dvorani. Kolegica Črnocka, napačno ste izgovorili moje ime. Hvala lepa. Gospa komisarka, čestitke. Upam, da bo to uspešno leto, ampak za vidika proračuna bo to zagotovo težavno leto. Enkrat ste že dejali, da boste zagovarjali kohozijsko politiko in pa načelo partnerstva. Upamo, da boste to obljubo tudi uresničili. Kar zadeva kohezijsko politiko in sklad za pravičen prehod, pa upamo, da regije ne bodo zaostajale Dejali ste, da ste pripravljeni okrepiti kohezijsko politiko v obdobju po letu 2020. Veliko je podnebnih izzivov, s tem se vsi strinjamo. Vendar pa je veliko tudi kontroverznih tem, kot recimo eh, razpoložljivost eh, sredstev, razdelitev sredstev in pa prioritete pri financiranju. Rada bi se vrnila k vprašanju, ki ga je zastavil eh, prejšnji govorec. Podnebna neutralnost tako svet, kakor tudi eh, komisarka sta povdarila, da je izhodišče v državah članicah različno in da bi morale države članice imeti možnost, da same odločajo o svoji energetski mešanici. Zakaj ste se torej odločili, da boste omejili ta sklad za pravičen prehod in zakaj ste izključili eh, zemeljski plin eh, iz tega okvira. Hvala lepa. Eh, vem, da ne izgovarjam vedno pravilno vaših imen in vem, da to ni ravno prijetno in zato se globoko upravičujem, kolega Buda. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, gospa komisarka, najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Mislim, da ste povsem pravilno izpostavili veliko problemov, še prav posebej so pomembni finančni problemi in eh, tukaj bi rad izpostavil eh, tudi ulogo držav članic, ki želijo storiti več z manj. Zelo jasno je, da ne bomo mogli uresničiti skupne kmetijske politike in tudi nekohezijske politike z manj sredstvi. Ne moremo izvajati večjega pritiska na kmete in pa na druge gospodarstvene subjekte v Evropi. Naj vas opozorim na pojav eh, ki je vedno bolj prisoten eh, v vzhodnji Evropi in predvsem v moji domovini. Govorim o migracijah in to je tesno povezano z izvajanjem kohezijske politike in pa z učinkovitostjo te politike. In prosim, verjemite mi, brez prave poenostavitve, tako za majhna in srednje velika podjetja, kakor tudi za lokalno samoupravo, brez razvoja infrastrukture ljudje ne bodo ostali v regijah, kjer zdaj živijo in čez nekaj let bomo imeli celotna območja, ki bodo povsem prazna v vzhodnji Evropi. Zaradi tega tako izpostavljam načelo poenostavitve. Drugi velik problem, s katerim se soočamo v vzhodnji Evropi, pa je pomankanje delovne sile. Pred nedavnim sem se pogovarjal z eh, ministrom za evropska sredstva v Romuniji in vprašal sem ga, kateri je vaš največji problem v tem trenutku. In dejal mi je, naš največji problem je, da sredstva, ki uporabljajo evropska sredstva, ne morejo najti delovne sile, da bi uporabili ta sredstva, ki jim jih Evropska unija nameni. In to ni le romunski problem, to je tudi španski problem. In zato se sprašujem, ali ne bi eh, bilo potrebno, da pripeljamo delovno silo od drugot. Mislim, da najdemo delavce izven Evropske unije. Veliko je tudi govora o zapiranju premogovnikov, o alternativnih verjih energije, ampak ne pozabimo, da imamo tudi monoindustrijska območja, ker ne moremo govoriti o zapiranju premogovnikov v naslednjih desetih, dvajsetih letih, kajti alternativ na teh območjih ni. Mogoče bi morali začeti z eh, razvojem čiste tehnologije, z razvojem boljših filtrov, namesto da razmišljamo o drugih rešitvah. Imam pa vprašanje v zvezi z pomankanjem delovne sile in eh, zanima me, kako nameravate to rešiti. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Suzana je eh, naslednja, ki je zaprosila za besedo. Suzana Solis Perez. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, želela sem spregovoriti o skladu za pravičen prehod. Ta je zelo pomemben, če želimo doseči naše eh, cilje. Nekatere regije so že veliko storile za to, da bi znižale izpuste. Naj vam navedem primer iz Španije. Imamo, oziroma zaprli smo premogovnike in zaprli smo tudi zadnje termoelektrarne, ki so eh, temeljile na premogu in to je zelo močno vplivalo na eh, zaposlovanje, eh, na možnosti zaposlitve v številnih regijah in zaradi tega je prišlo tudi do izseljevanja iz teh regij vendar pa imamo v Španiji sedaj eh, zelo malo možnosti za pridobitev sredstev iz eh, sklada za pravičen prehod. Zaradi tega mislim, da je potrebno upoštevati tudi druge faktorje, recimo delovna mesta, ki so bila izgubljena na tistih območjih, kjer je bilo veliko že storjenega. In poleg tega moramo poskrbeti tudi eh, za to, da ne bomo pomešali dveh konceptov, ki ne spadata skupaj. Nespremljivo je, da eh, če je bilo vnaprejšnje delo že opravljeno, država več ne more pridobiti sredstev. Potrebno je poskrbeti za vzpodbude, da bi eh, druge države eh, nadoknadile zamudo, ki jo imajo. Potem pa večletni finančni okvir. če ne bomo poskrbeli za ustrezen večletni finančni okvir, potem tudi ne bomo mogli eh, zagotoviti napredka na terenu in majhna in srednje velika podjetja, občine in tako naprej potrebujejo ta sredstva. To je bilo že veliko krat povedano, ampak mislim, eh, da eh, moramo to nenihno ponavljati. Naši cili se morajo odsevati v večletnem finančnem okviru. Hvala lepa, gospa Damato, hvala lepa, gospa komisarka in dobrodošli ponovno nazaj. Eh, osredotočila se bom na nekaj vprašanj, ki jih niso omenili drugi kolegi. Eh, trije stebri, ki eh, sestavljajo sklad za pravičen prehod. So med sebojno tesno povezani. Ali imate kakšne načrte, kako uspodbuditi vsa ta tri področja? Recimo, Eh, oglični davek, eh, schema trgovanja z emisijami, po našem mnenju, bi eh, tudi lahko bila uporabljena. 16 milijard evrov v zadnjih treh letih bi naj pridobili in to bi lahko uporabili za boj proti podnebnim spremembam. In potem zelena vlaganja zelena vlaganja, to je bitka, eh, ki jo bijemo že od prejšnjega mandata in mislim, da je to tudi povsem upravičen cilj. Potem me zanima tudi, kako oziroma kaj naj bi financirali iz tega sklada. Zemeljski plin, to so že številni kolegi uh, omenili, je fosilni uh, vir in uh, financirati prehod iz uh, premoga na zemljski plin ravno ni cilj tega uh, sklada. 29 milijard je bilo namenjenih uh, za financiranje infrastrukture za zemljski plin. Mislim, da ne smemo več uporabljati sredstev evropskih državljanov uh, za uh, ta energetski vir. Potrebno se osredotočiti na uh, dejanske uh, zelene energetske vire, na obnovljive vire energije. Uh, prihajam uh, iz uh, kraja, kjer imamo uh, največjo podjetje, jeklarsko podjetje v Evropi. In uh, Najbrž bo prišlo do zaprtja podjetij, ki uporabljajo fosilna goriva in ki povzročajo veliko toplogrednih plinov. In sem spada najbrž tudi jeklarska industrija. To je en primer, ampak veliko je še drugih. Govorimo o podjetju, ki onesnažuje in ki eh, zavira razvoj eh, drugih eh, vej gospodarstva V imenu gibanja pet zvezdic nasprotujemo financiranju eh, velikih eh, umazanih podjetij, ki eh, zavirajo razvoj manjših podjetij. Torej, menimo, da bi morali uspodbujati zelene projekte, raznolike projekte in da bi morali zapreti ta velika podjetja, ki onesnažujejo. In uh, poleg tega mislim, da bi bilo potrebno izvesti presojo vpliva uh, gospodars, na gospodarstvo uh, in na socialne zadeve, hkrati pa tudi na zdravje, kajti to se mi zdi še prav poseben pomemben vidik. Najlepša hvala. Alvaro Amaro je na vrsti portugalski kolega. Dobrigan. Hvala lepa. Predsednik, komisarka, veliko veselje mi je, da ste nas opet obiskali. Vlade in komisarji se ne strinjajo zmeraj. To je pač del politike, ki pravzaprav je osnova demokracije in to je pomemben del tega. Komisarka, imate našo podporo. Vem, da moramo pokazati solidarnost tudi znotraj kolegija komisarjev, to razumem. Vi ste nas zelo prepričali in na nas ste naredili velik vtis s svojimi zavezanmi, predanostjo in mislim, da imate v tem odboru res široko podporo. Nedvomno obstaja zadeva, o kateri se pravzaprav vsi odbori strinjajo in to je vprašanje novih, svežih finančnih sredstev. To pa ni nekaj, kar evropejci takoj uvidijo. Če želimo višjo stopnjo kohezije, Potem potrebujemo tudi ustrezen sklad za financiranje prehoda, kar je samo po sebi fantastično, pa vendarle. Nekatere regije so finančno kaznovane. To pa so prav tiste regije, ki potrebujejo največjo podporo. Ne vem, kako je možno, da je evropski proračun prav na tem področju znižan. Po drugi strani pa bodo nekatere druge evropske regije dobile več. Mi mogoče ne razumemo ustrezno izraza kohezija. No, nekaj eh, še o skladu za pravičen pre prehod. Navezal se bom na tisto, kar so povedali že kolegi. Uh, popolnoma se strinjam, oziroma popolnoma se strinjamo s tem skladom, poznamo zgodovino, vemo, kam želimo priti. Želimo si, da bi Evropa imela res vodilni položaj in eh, v celoti vas v zvezi s tem podpiramo. Vseeno pa se mi zdi, da je treba jasno povedati če želimo biti vodilni, potem ne moremo nekaterih regij kar spregledati. To sem že povedal in povdaril bom še enkrat. Mislim, da je dobro, da oberemo postopen pristop, ne moremo vsega kar naenkrat spremeniti, ne moremo takoj in čez noč spremeniti načina oblikovanja politik. V prihodnosti bomo na portugalskem in verjetno po vsej Evropi videli nekatere regije, ki sicer ne bodo veliko prinašale v smislu emisij CO2, bodo pa imele druge zelo pomembne težave, recimo odhodi, odseljevanja iz eh, podeželjskih območij. Sklad za pravičen prehod bi moral biti zato namenjen tudi takim regijam, se pravi regijam, ki nimajo težav z emisijami CO2. Hvala. Najlepša hvala, le malo časa nam ostaja. Zaradi tega vas vse prosim, da se nekoliko potrudite tako da bo komisija, komisarka lahko odgovorila na vprašanje. Sedaj pa dajem besedo Kristofu Žorgelu. Upam, da nisem napačno izgovoril vašega imena. Vinčance, zdaj komisaržu, celem politiki regionalnej. Hvala lepa za besedo. Spoštovana komisarka, kaj je cilj prvotne politike. Govorimo o koheziji, tudi teritorijalni koheziji. Ali boste pomagali regijam, ki so revnejše? Glede tega se na polskem s tem strinjamo. Skratka, strinjamo se, da boste eh, pomagali regijam, ki so v slabšem položaju. Katere regije se bodo za to eh, uvrstile? Uh, Seveda pa moramo razmisliti, kaj je regija. Govorimo lahko, da nimo na polskem, o vzhodni regiji, odvisno od same opredelitve, ki jo uporabljamo. Naša vlada uporablja posebne oziroma izvaja posebne programe za vzhodno regijo. Gre za pet eh, revnejših vojvodstev oziroma lokalnih skupnosti regij v Evropi. Ali bo predvidena posebna podpora za te regije? menim, da izpolnjujemo prav vsako merilo, ki ste jih omerili. Naslednje vprašanje, kaj je definicija pravičnega prehoda? Kaj je pravičen prehod eh, po vašem razumevanju? Najlepša hvala. Sedaj pa Izabela Klok. Prosim, da ste kratki. Komisarš, e, pani predsednica. Hvala lepa, gospa komisarka spoštovani predsednik. Predvsej pomembnih vprašanj je že bilo postavljenih, pa vendarle rada bi ponovila vprašanje, ki je res zelo pomembno. Kaj bo vir tega dodatnega zneska 7,5 milijard? Odkot bodo prišla ta sredstva? Naj pojasnim. Imamo to veličastno idejo zelenega dogovora, na podlagi katerega želimo doseči podnebne cilje. To je dobro. Ampak vidimo, kaj se dogaja na drugih celinah. Naj vam dam nekaj eh, konkretnih številčnih navedb. Najprej z organizacije, ki spremlja okoljske spremembe. V 18 mesecih je Kitajska povečala energijo iz premoga za 40 gigavatov. Svet je zmanjšal to vrstno energijo za 8,5 gigavatov. Se pravi, da imamo presežek 37 gigavatov. To so trendi, ki se verjetno ne bodo spremenili. Kitajska sama je sedaj v procesu izgradnje elektrarn, ki delujejo na premok z močjo 123 gigavatov. V tem smislu naj vprašam, kaj je smisel naših prizadevanj za znižanje emisij. Biti moramo odgovorni, To je res. Jaz prihajam iz Poljske. Vemo, kakšna je mešanica naših energetskih verov. Sklad za pravičen prehod. Ali bo ta sklad res namenjen temu, da bo vplival na sestavo naših energetskih verov? Pogodba nam v tej situaciji daje manevrski, določen manevrski prostor. Govorimo povečanju iz 4,5 na 7,5 milijarde. To je dobro, ampak zavedajte se specifičnih značilnosti naše države, ko govorimo o podnebni neutralnosti v letu 2050, naj pomenim, da je to za nas nemogoče. Hvala. Ksi. Najlepša hvala, Katalin. Je naslednja, ki je prosila za besedo. Yeah. Thank you very much. Uh... Hvala lepa, zelo kratka bom. Komisarka, prejšnji teden ste prvi potrdili, da bodo za ta sklad, za pravičen prehod, veljale tudi pogojenosti v zvezi z eh, pravno državo. Zelo malo vemo o tem predlogu glede pogojenosti. Prosimo za malce več podrobnosti glede tega. Kot kandidatka za komisarko ste povdarili, da je treba zagotoviti mehanizme pravne države. Rekli ste, da ti ne bodo vplivali na upravičence v posameznih državah, ker ne, nimajo na to vpliva. Prihajam iz Mačarske in mislim, da je to res zelo pomembno. Predstavljam države, ki niso storilci, ampak žrtve takega položaja. Prosimo za potrditev, da predlagani novi mehanizem ne bo vplival na posamezne upravičence, temveč da bo pomagal pri obvladovanju oziroma preprečevanju goljofi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa skupina EKR, kolegica Kry. Podničance, pani komisar. Hvala lepa, predsednik, gospa komisarka. Imamo veličastne, ambiciozne načrte in programe. Evropska komisija bi morala izvesti pred eh, začetkom eh, tega projekta ustrezno analizo, kako draga bo ta sprememba oziroma ta prehod, kakšni bodo socialni stroški, koliko bodo ljudje trpeli zaradi novosti ali bo prišlo do povečanja cen za energente. Temu smo priča že v Nemčiji in številna vprašanja še ostajajo neodgovorjena. Potrebe držav članice so velike, zlasti tistih držav, ki imajo zelo nizko raven BDP na prebivalca, kot to velja za Polsko. Na Polskem je veliko energije še zmeraj pridobljeno iz premoga. Slišali smo nekaj o ciljih, ki naj bi jih dosegli do leta 2030. 180 eh, milijard letno naj bi znotraj Evropske unije investirali na leto in v primerjavi s tem zneskom je znesek 7,5, ki naj bi bil namenjen za ta sklad za pravičen prehod, smešna številka. Govorimo tudi o kreditih, posojilah, zasebnih naložbah vemo, da bo sklad v takem kontekstu popolnoma neočinkovit oziroma da ne bo vplival na pravičen prehod. Moje vprašanje. Kaj v resnici mislite? Kaj je v resnici cilj Evropske komisije? Mislim, da smo na poti v katastrofo. In mislim, da bomo napolnili žepe mednarodnih, multinacionalnih eh, podjetij oziroma organizacij. Nekateri kolegi so že omenili nekaj pomembnih statističnih podatkov. Mi žrtvujemo ogromno, vključno Poljska, v primerjavi s tem, kar se dogaja na kitajskem. To je enostavno smešno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa skupina socialistov. Hvala lepa predsednik in komisarka za obisk. Še zmeraj se spomnim vašega zaslišanja v parlamentu. Govorili ste o tem, da ne bi smeli pustiti zade nobene regije, nobenega človeka. Kolegi so omenjali sklad za pravičen prehod. Jaz bi se rada osredotočila še na nekatera druga področja. Ta odbor bo kmalo pripravljal poročilo na lastno pobudo o vidiku spola v regionalni oziroma kohezijski politiki in o vključevanju vprašanja spola v vse politike. Naš odbor je pred nekaj meseci poudaril potrebo po bolj konkretnih instrumentih in orodij za povečanje enakosti spolov v politikah, ki jih obravnavamo. Kaj bodo vaši prvi koraki v tem smislu? Kako potekajo pogajanja za kohezijsko politiko oziroma okvir kohezijske politike 2021-2027 z upoštevanjem vedika, ki sem ga omenila? Ko govorimo o evropskem eh, semestru, poročila za nekatere države so se osredotočila na vključenost eh, žensk na trg dela in pa otroke. Ali ste poskušali prilagoditi nekatere predloge na podlagi teh eh, priporočil in ali ste s temi predlogi želeli vključiti vidik enakosti spolov v vse eh, politike? Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala. Še trije ste na seznamu in s tem bomo seznam govorcev zaključili. Najprej Konte iz skupine ID potem Vesri Martin in Garcia Munoz in s tem eh, bomo zaključili. Hvala lepa, kolegica Konte. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka, dobrodošli. Zahvaljujem se vam, da ste danes tukaj. Zelo pomembno je, da imamo to vrstne izmenjave mnen, predvsem glede na izzive, ki nas čakajo v naslednjih tednih intenzivnih pogajanj v zvezi s kohezijsko politiko po letu 2020. To je politika ki je obrodila zelo dobre sadove v eh, preteklih letih. Oglejmo si eh, predlog proračuna za leta 2020 do 2027. Eh, Evropska komisija predlaga že pomembne eh, reze za kohezijsko politiko, pri tem pa sploh ne upošteva eh, mnenje lokalnih organov in občinskih organov ter državljanov, ki so temeljni prijemniki teh sredstev. Situacija je že toliko bolj zaskrbljujoča za državo, kot je Italija. Eh, ki eh, bo morala izvesti spremembe v posameznih eh, regijah in ki izvaja programe, ki so sofinancirani tudi z evropskimi sredstvi. Tukaj govorim predvsem o rezih, ki so predvideni za program Interreg. To bo v težave spravilo številne programe čezmejnega sodelovanja ali pa eh, meddržavnega sodelovanja in to je ključnega pomena za eh, razvoj posameznih regij. Eh, sama prihajam iz severovzhoda Italije in torej z območji, ki so obmejna območja. Zaradi tega menim, da so ti projekti še kako pomembni in imajo dodano vrednost. Pomembna pa so tudi obaljna območja, eh, za katera ravno tako imamo programe, s katerimi bo potrebno nadaljevati. Ali bo Evropska komisija zagotovila sredstva za nadaljevanje programov Interreg? Lepša hvala. Hvala za ti kratki vprašanji. Sedaj pa nadaljujemo. Kolegica Mesija Martin. Ja, komisar. Hvala lepa predsednik, hvala komisarka. Hvala za vaše prispevke in za to, da lahko danes eh, sodelujemo v tej razpravi. Kar precej zaskrbljenosti ste že slišali, ki so bile izražene danes. Eh, zaskrbljenosti glede prihodnosti bomo dobili več, manj, pod kakšnimi pogoji bomo imeli dostop do skladov, kako bomo prišli vse te težave glede dostopnosti financiranja. Pripravlja se reforma glede zadevnih uredb. Mnogo regij je zdaj v težavnem položaju in mi bi radi zagotovili, da bodo imeli v prihodnje boljši dostop. Kako odpraviti preveliko togost sistema? Vsa ta vprašanja so zdaj izjemno aktualna. Kolegi, ki so že spregovorili, so to jasno povdarili. Ne moremo odlagati načrtov mnogo regij potrebuje ustrezno konvergenco, kohezijo, morajo in poznati eh, pogoje, ki naj bi jih izpolnjevali in zadeve je treba pospešiti. Precej povdarkov je že bilo eh, podanih. Eh, soočamo se tudi s težavo odseljevanja ljudi iz podeželjskih območjih. Slišali smo tudi nekaj o zelenem dogovoru, ki je bil pred kratkim predstavljen, vplival bo na več držav. Ta dogovor bi moral pomeniti ogromno priložnost, da bomo izvedli politike, ki bodo imele vpliv na celotno Evropo. Politike za države članice se seveda ne oblikujejo na podlagi istih izhodišč, zato je treba pomisliti, kako lahko skladi, o katerih govorimo, pomagajo pri ustrezni izvedbi različnih okoljskih politik. Nekaj glede sklada za pravičen prehod. V Španiji imamo nekaj regij, ki so zelo črne, tako rekoč, zelo oglično intenzivne skušajo učinkovito izvajati svoje dejavnosti, svoje delo, vendar pa jih je vseeno treba vključiti v skupino držav, ki bodo imele korist od sklada za pravičen prehod. Te regije dejansko veliko že vlagajo v čisto energijo. Pet let se zdaj to dogaja. V zadnjih pet letih so veliko vložile v čisto tehnologijo. Vseeno pa cikl še ni zaokrožen. Tudi te rege, ki sem jih omenila, je treba vključiti v področje uporabe sklada za pravičen prehod. Rada bi vedela, kakšno je vaše mnenje in ali se vaše mnenje razlikuje od tega, kar sem povedala. Hvala. Najlepša hvala za to zelo, zelo kratko vprašanje. Sedaj pa dobi besedo kolegica Garcia Munes. Eh, hvala. Pravzaprav sem mislila, da ste me že prej dali na seznam govorcev, ampak očitno je bil nek nesporazum. Hvala, da ste me še daj vključili. Hvala za vaša pojasnila, gospa komisarka. Načrt za trajnostne investicije z opremljenostjo teh sredstev je res zelo dobrodošel. Ampak sklad za pravičen prehod mora biti sklad, ki bo pomagal te regije, ki imajo strukturne težave. Sem iz regije Aragon, ki sodi med te regije in ravno te regije, ki se že ukvarjajo z eh, podnebnim prehodom, te se morajo tudi podpreti, kajti njih ta prehod najbolj prizadane. In eh, zna se zgoditi, da sredstva ne bodo zadostovala. V nekem delu Aragona pravzaprav izgubljamo vsa obstoječa delovna mesta na področju premoga. In tako se, se suva celoten si, socialni sistem. Prehod se že izvaja, proble, probleme pa že občutimo. Potrebujemo kakovostno delo, zato da bodo ljudje tam lahko ostali kaj ti pogosto zreče, saj ljudje se lahko preselijo drugam in bodo kje druge dobili delovno mesto. Ampak to pa potem vodi do velike izgube prebivalstva, kar vodi do drugih drastičnih posledic. To je torej demografski izziv. In to merilo je treba upoštevati tudi v skladu za previčen prehod. Ali je možno, da upeštevamo kot merilo tudi eh, odseljevanje. Hvala. Hvala lepa. Počasi bomo zaključili. Nismo vam dali lahkega dela, kajti slišali smo zelo veliko vprašanj. Imate pa približno 15 minut, da odgovor se odzovete na ta vprašanja. Vendar pa smo marsikateri odgovor že slišali v vaših prejšnjih odgovorih koordinatorjem in morda bi bilo za nas koristno, da prisluhnemo tistim odgovorom, ki jih morda še nismo slišali med prvim delom našega pogovora. Zato vam zdaj dajem besedo za 15 do 20 minut. Merci bien. Um, I think uh, I will sum up. Hvala. Bom povzela nekaj vprašanj, ki jih je postavilo več poslancev in poslank. Nekatera so bila že odgovorjena, ampak naj povzamem. V zvezi z svežim denarjem. Številni poslanki in poslanci so to omenili. Vloga komisije je, da poda predlog, potem pa so zakonodajalci o tem odločijo. Predlog komisije je bil, da, kot sem že obljubila tukaj, da zagotovimo, da predlagamo svež denar 7,5 milijard in to je več, kot je predlagal parlament 4,8. Svež denar je nekaj, kar bomo dodali predlogu Evropske komisije za kohezijsko politiko, kar smo predlagali leto 2018. Vsi se borimo za to ampak žogica ni sedaj pri komisiji, temveč pri so zakonodajalcih. Torej, bodimo jasni, verjetno je to pravi trenutek, da izvajamo pritisk na države članice, zato da se bodo bolj približale predlogom parlamenta. Jaz osebno sem eh, obljubila, da se bom borila za maksimum, to tudi počnem. In jasno je, da ta predlog se doda temu, kar že obstaja, ampak žogica ni pri nas. Dimitri je to tudi omenil, tudi drugi kolegi, da sem jaz to obljubila, ampak to obljubo sem izpolnila. potem pa vprašanje Pedra Markeša v zvezi z prehodom med skladi. To je pomembno, da zagotovimo, da ne bomo zaradi tega zmanjšali pritiska na svet, da zaključi pogajanje o večletnem finančnem okviru umestna ne, rešitve lahko povzročijo večjo nestabilnost, ampak lahko delamo na strategiji, kot ste rekli. Ampak vprašali ste, kako lahko investicije bank prosmerimo v regije, kjer so tveganja večja. To je težava, ki se vedno znova pojavlja in tukaj naj bi pomagala Evropska investicijska banka, ki v tretjem stebru omogoča zmanjšanje tveganje pri teh tveganih projektih. O tem smo se večkrat pogovarjali z komisijo in cilj je. da bi imeli tudi neko odprto pot za jamstva tudi za, to, za te projekte. To bomo reševali tudi z Evropsko investicijsko banko in vem, da to pozorno spremljate. Kar pa se tiče vašega vprašanja, je jasno, da moramo zagotoviti boljšo vidnost tega, kar počnemo. Zato obstaja veliko primerov. Mislim, da je sedaj poteza na vrsti pri državah članicah. Javnosti pa moramo posredovati, kaj počenjamo za strukturnimi skladi, kakšen blagoslov so, zato da bodo ljudje tudi šli na ulice in eh, se zavzemali za za nekaj evropskega, da ne bo vse samo teoretska razprava in reče nič cela sedem, nič cela tri, da tukaj mečemo na okrog številkami, ljudje pa sploh ne vejo, zakaj gre v temelju. Tukaj moramo ljudem predložiti tudi kakšen primer in reči, to smo dosegli s kohezijsko politiko. In kdo bi lahko to bolje naredil kot poslanke in poslanci tega parlamenta? Oni so izvoljeni predstavljeni parlament, eh, ljudstva gospod Pascal in drugi kolegi so tudi vprašali v zvezi s plinom. Sklad za pravičen prehod je namenjen za reševanje socialnih težav, diverzifikacijo industrijskih eh, in gospodarskih eh, sedežev v posameznih regijah. Ne gre za plin. Plin je nekaj pač če je to smiselno v regionalnem načrtu, se lahko financira z drugim stebrom, torej z investicijskim mehanizmom, ne pa z skladom za pravičen prehod. Kaj ti plin, za to, da lahko dobi kakšno financiranje, mora biti vključiti v, nekem, v nek svežen, kjer eh, so vključena potem tudi posojila in tako naprej. Tako da to ni namen sklada za pravičen prehod. Potem še en element. Strinjam se s kolegom, to je bil gospod Buda, ki je omenil, potrebno poenostavitev. Veliko smo že vložili dela v to, da bi poenostavili postopke. Sedaj mora tudi parlament presoditi, ali smo tu tudi izbrali prave ukrepe. Soliš Pereš, rekli ste, da ni podnebnih ciljev, seveda so podnebni cilji in te so tudi potrebni in tudi obstajajo. V načrtu je vključeno, da morajo države članice predložiti načrte in regija mora vedno predložiti načrt, ki se sklada s tem. Torej, to mora biti že nujno vključeno v samem načrtu proti segrevanju se lahko bolimo samo, če je to v vsakem načrtu. Potem ste torej omenili plin in potem po potrebi po tem prehodu. Porabiti pa moramo tudi druge sklade, zato da bo vse skupaj delovalo. Gospod Romaro. vi ste omenjali točke, na katere sem že odgovorila. Regionalna politika ni omejena na sklad za previčen prehod in na ta mehanizem. Eh, te dva sta namenjena specifičnim problemom. To ne pomeni, da vseh ostalih problemov na regionalni ravni ne bi mogli pokriti z drugimi tradicionalnimi veri. Dva kolega iz Polske sta tudi omenila, na Polskem bom prihodni teden. Mislim, da gre tukaj za nek naravni prehod in ne smemo gledati, kot je to neka grožnja za Evropo in samo, če bomo tukaj nadaljevali in nadaljevali s temi dejavnostmi. To smo videli v, v Grči, kjer tudi so izgubljali denar, ampak tudi ta podjetja izgubljajo vsaj vsta denar. Torej moramo upravljati ta prehod in ne se pretvarjati, da se lahko tukaj eh, zapremo eh, in eh, zaustavimo spremembe. To smo videli tudi že pri ladjedelstvu, pri tekstilu in pri drugih panogah. Torej, smo sredi prehoda in zato moramo samo zagotoviti, da ne bomo izgubili avtonomnosti na področju energije in da ne bomo ustvarili ogromnih problemov za ljudi in za uh, delavce in delodajalce. Imam še eno minuto, da zaključim. Zelo sem. Um, Torej, tudi občutljiva na enakopravnost med spoloma in to. to nismo želeli pa poenostavljati um, tukaj zadev z tega področja, po drugi strani pa zapletati zadev in zato smo ga želeli na zelo nek jasen način vključiti tudi to tematiko. Rada bi zaključila s tem, da se vam zahvalim. E, žal mi je, lahko bi se odgovorila na čisto vsa vprašanja, e, ampak mislim, da smo večino vendarle pokrili. Vedno lahko uh, računate name in na to, da bom pripravljena priti sem in se pogovarjati z vami. Nikoli nisem rekla, da je ta prehod nekaj preprostega. Skušamo jo obvladati na najbolj eh, ga obvladati na najboljši možen način in vedno bom pripravljena prisluhniti vaše, eh, vašim predlogom. Hvala lepa še enkrat. Madame la, la Gospa komisarka, v imenu eh, celotnega odbora se vam zahvaljujem za vaše odgovore, ki so bili izjemno natančni. In tudi vprašanje so bila zelo natančna in eh, le na ta način bomo lahko ohranili ta dialog na visoki ravni, ki mora obstajati med komisijo eh, in pa našim odborom. Ugotavljam pa, da so se skoraj da vsa vprašanja nanašala na sklad za pravičen prehod. To pomeni, da je eh, naš odbor eh, že pričel z zakonodajnim delom, eh, ki je v naši pristojnosti. Gre za zelo pomembno zakonodajo. Premok je povsem spremenil evropsko industrijo in sicer od industrijske revolucije naprej. Tudi Evropska unija je pri sami vzpostavitvi eh, temeljila eh, na premogu. Torej gre za eh, pravo inovacijo sedaj in zaradi tega pričakujemo predloge Evropske komisije z izjemno visokimi zahtevami. Sami pa bi tudi radi vplivali na to razpravo. Ne pozabimo tudi in eh, tolmače, prosim za dve minuti, da vse, kar se dogaja na ravni Evropskega sveta v tem eh, trenutku, ni sprejemljivo in zaradi tega smo na seji koordinatorjev sprejeli odločitev za to, za namenom, da bi eh, poskrbeli za večji pritisk na svet. Kohezijska politika ni politika preteklosti, to ni politika. To ni tradicionalna politika pod narekovaji, kot eh, pravimo, na to ne gledam tako. Kohezijska politika je eh, politika prihodnosti in v trenutku, eh, ko se soočamo z Brexitom, potrebujemo kohezijo še bolj kot kdajkoli prej, vendar pa je to tudi politika, ki se uh, sooča tudi z podnebnimi spremembami in zato je namenila že več kot 40 milijard eh, evrov. Pri tem nismo čakali na zeleni dogovor, torej dobro vemo, da lahko veliko storimo in povsem smo pripravljeni uh, izboljšati in pa modernizirati kohezijsko politiko, jo še bolj poenostaviti, kot je dejal kolega Buda. Le na ta način eh, bomo lahko pokazali pravo vrednosti politike, kar prosim komisijo pa je, da ocenite, mogoče nam lahko eh, to pisno predstavite. Glede na eh, finski predlog in glede na novi hrvaški predlog, kakšna bo natančno izguba sredstev in eh, kakšne bodo težave pri izvajanju kohezijske politike, potrebujemo tudi konkretne številke in pa uh, konkretne orise. Same številke ne zadostujejo, kajti